Odpiram današnji sestanek odbora za razvo regionalni razvoj in začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda. In eno majhno pripombo imam, kar se tiče našega dnevnega reda. gospe Kreco čestitam, ki je spet z nami za izmenjavo mnen kot komisarka, ampak okrog 16.15 eh, nas mora zapustiti, če se ne motim, zaradi izredne seje kolegija komisarjev. In za to majhno spremembo lahko nadaljujemo naš eh, današnjo sejo. Dovolite nam, da v dveh minutah glasujemo, ker nimam nobenih sporočil kot predsednica. Sprašujem, če kdo ima kakšen predlog spremembo dnevnega reda. Ne. Potem pa bomo kršli takoj na glasovanje. Danes bomo glasovali o uvedbi proragu, programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017-2020. Kot veste, 29. novembra 2016 smo sprejeli poročilo soporočevalcev hm, eh, Nils Roy in Konstance Krel o, eh, strukturnih, eh, o podporo strukturnim reformam skupaj z dogovorom v medisocionalnih dogovorom z začetkom januarja 2017. Na prejšnjih sestankih smo imeli eh, tudi trialoge in 9. februarja 2017 neformalni dogovor je bil dosežen med eh, pogajalsko skupino in svetom. Dosegli smo dobri, dober dogovor v svežen, vključili smo partnerstvo in parlamentarni nadzor, vključeni bodo lokalni in regionalni akteri ter za dosežen transparentnost izvajanja novega programa. Tudi načelo um, gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije je bilo vključeno v nov program. Predno torej glasujemo in naj povem, da bo to enostavno, elektransko. Elektronsko sprašujem so poročevalca, če želi sta karkoli povedati. Ja, gospod Nisteloj. Ja, res čisto kratka pripomba glede sodelovanja eh, v odboru regij in eh, vi kot predsednica, eh, kot voditeljica trialoga, veste, da je že na začetku v parlamentu je bilo jasno, da gre za zelo teoretičen pristop brez eh, konkretne povezave z kohezijsko politiko. In šele, ko smo mi opravili svoje delo v odboru in po pogajanjih, je zelo dobro, da je sedaj vključeno jasno partnerstvo, eh, tako da smo dosegli podporo za strukturne reforme, ampak tudi partnerji um, iz regij in eh, mest so vključeni. Druga stvar, ki je ravno tako pomembna, je, da smo dobili to priznanje, kaj eh, dela kohezijska politika, kako funkcionira že sedaj. Vemo, da približno tri četrtine eh, posebnih poročil za države se že nanašajo na socialno ali gospodarsko kohezijo in na druge to s tem povezane programe. In ta Eh, to ravnotežje je sedaj jasno tukaj zapisano in upam, da bomo po današnjem glasovanju in glasovanju na plenarnem zasedanju zelo k malu imeli na voljo drugačen inštrument, ki bo bolj podporen odprt in ki nas bo bolj povezoval z našimi prijatelji v delu, ki ga že upravljamo, kot pa to je bilo na začetku eh, našega dela. Torej, eh, vse te eh, točke smo vključili. Najlepše hvala vsem sodelovalcem in vsem ehm, soporočevalcem in poročevalcem v senci. Dobro, najlepše hvala. Sedaj lahko glasujemo. Eh, glasovali bomo eh, poimensko in sicer z elektronskimi karticami. Eh, pripravite jih. Gre za. Uh, 62F člen o predlogu o uredbi sveta in parlamenta o ustanovitvi programa za podporo strukturnim reformom za obdobje 2017-2020. To je zelo, zelo dolgo. E, kakorkoli, prebrala sem in glasujte zdaj, izvolite. And plus one, plus three, to this. Okay, I have to interrupt the vote. Moram prekiniti glasovanje. Ali lahko, prosim, preverite eh, število eh, iz Evropske ljudske stranke in iz socialistov? Kajti eh, imamo tri glaso, glasove preveč. Ne? Torej, še enkrat bomo glasovali. So opravičujem ta. Eh, oprema ne deluje ustrezno, isto težavo smo imeli zadnji. Še enkrat torej, prosim, glasujte zdaj. And the vote is closed. Konec glasovanja. Naše besedilo smo sedaj spremenjeli z 26 glasovi za in 9 proti. Najlepša hvala in hvala poročevalcem. Hvala. S tem smo zaključili e, glasovanje in nobenega drugega danes nimamo. Tako lahko takoj nadaljujemo z izmenjavo mnen s komisarko Krecu. Ne bomo eh, razlagala, zakaj ste tukaj. Eh, z veseljem smo vas eh, gostili zadnjič na našem izrednem sestanku in sedaj vam dajem neposredno besedilo. Madam. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, spoštovani člani odbora za regionalni razvoj, kolegice in kolegi, lep pozdrav. Že na začetku se opravičujem, ker ne bom mogla ostati. Eh, tako dolgo, kot sem si želela, ker smo včeraj izvedeli, da imamo izredno sejo komisije in upam, da to razumete. Ne glede na to, hvala, da ste me povabili na ta sestanek. Pore, pred dvema um, tednoma uh, smo razpravljali o um, predlogu glede uh, nacionalnih uh, nesreč. Um, vsi smo se strinjali, da je eh, potrebna solidarnost, da si države pomagajo, ko prihaja do resnih izzivov, kot je naprimer potres v Italiji ali drugih, eh, druge resne katastrofe. Upam, da ste o tem tudi sami še razpravljali kot predlogu. Naj samo rečem, da sem popolnoma eh, na voljo za kakršnakoli dodatna pojasnila, eh, tako da lahko čim prej zaključite delo na tem dosjeju. Eh, želim si eh, konstruktivnega in hitrega sodelovanja med nami. To je pa gotovo bistvenega pomena, da lahko res se izvedejo strukturne reforme. To so nove priložnosti v okviru tega omnibus predloga. Vsi dobro veste, da eh, kot člani odbora za razvoj regij, Ehm, ste zahtevali poenostavitev kohezijske politike in upam, da bo ta predlog, ki je na mizi, poenostavil življenje vsem in postavil eh, stabilno eh, okvir za ljudi, ki delajo na terenu. Eh, istočasno smo prepričani, da bo ta predlog se dobro povezal z investicijskim načrtom, tako da bodo sredstva in politika prišli bolj v več regije in podprla več lokalnih možnosti, eh, priložnosti. Eh, v duhu tega predloga eh, želimo doseči čim več upravičencev in seveda odprta sem za vsa vprašanja. Danes pa se želim z vami predvsem osredotočiti na tri točke. Izvajanje eh, kohezijskih politiki, politik, eh, potem eh, prih, njihova prihodnost in informiranje o njih. Eh, predno začnemo razpravo, bi rekla naslednje. Glede izvajanja kohezijskih politik. Eh, Mnogi člani parlamenta so zaskrbljeni glede zamud pri izvajanju. Naj povem, da popolnoma razumem te vaše skrbi. Kohezijska politika je glavna investicijska sila Evropske unije in uh, eh, za mude na tem področju pomeni za mude v rasti, uh, v uh, ustvarjanju novih delovnih mest, v delovanju bolnišnic in tako dalje. To še posebej od nas pričakujejo državljani, pričakujejo hitrost, zlasti tisti, ki to najbolj pričakujejo potrebujemo. Od zadnje plenarnega zasedanja je prišlo do bistvenih, izboljš bistvenih izboljšanj. Od obdobju, od našega eh, zadnjega eh, pogovora smo investirali 180 tisoč evrov v 315 eh, projektov eh, v različnih eh, regionalni, eh, različnih eh, regijah. Eh, in stvari se izvajajo še vedno v okviru programa 2007-2013 in mislim, da je izvajanje ključno za to politiko. Upam, Da, bo iz, da bodo procesi izbire in izvajanja uh, imeli za posledico uh, plačila sredstev um, za strani pristojnih organov. Pospešitev je seveda potrebna, kot je gospod Van Nistelrooy tudi posebej izpostavil na plenarnem zasedanju in tudi mnogi drugi. Tesno sodelujemo z državami, članicami in regijami, še zlasti tistimi, ki so ugotovili specifične potrebe. Uh, ugotavljamo, kako bi boljše delovali v naslednjem krogu financiranja. In centralno poročanje bo gotovo osnova za uh, dober začetek. In sedaj se, uh, sem prišla do uh, glavne točke današnjega dne in to je politika po letu 2020. Delamo na uh, poročilu o prihodnosti kohezijske politike. Veselim se naše razprave danes in vaših zaključkov. Eh, Pripričana sem, da potrebujemo močno kohezijsko politiko za prihodnost in moramo poslati jasen signal in to že kar takoj. Eh, lansko leto smo bili eh, zaustavljeni z eh, Brexitom in eh, izvolitvijo Trumpa v ZDA, potem bomo pa imeli letos volitve v Nemčiji, v Franciji, moramo poslati jasno sporočilo 20 milijonov evropejcev, ki so nezaposleni, 100 milijonov, ki so na robu revščine v Evropski uniji, ki ne smemo jih prepustiti populizmu, ne smejo se začeti obračati v preteklost, povedati jim moramo in poskušam to narediti povsod, kamor grem, da je da kohezijska politika izboljšuje vsakdanje življenje in daje več možnosti vsem. To je zares politični eh, program kohezijske politike po mojem prepričanju je to kohezijska politika, ki jo od nas državljani pričakujejo in ki naslavlja izzive v Evropi, eh, kot so eh, inovacije in eh, razvoj viščin, boj proti podnebnim spremembam in revščini. In to velja za vse regije, ne glede na njihovo stopnjo razvoja. Za vse regije, ki Eh, lahko se vključijo v določanje in izvajanje eh, prioritet Evropske unije. Ampak razen tega sem tudi prepričana še glede dveh eh, pomembnih elementov v kohezijski politiki. Moramo zagotoviti, da so naše investicije popolnoma v skladu z reformo agendo socialnega modela in moramo eh, spremenjati te zadeve tam, kjer je to potrebno. Ugotoviti je treba, kako bolje eh, omogočiti delovanje politike, odzvati se na nove izzive in ustvariti eh, večjo stopnjo kohezije, več delovnih mest in višjo rast. Eh, mogoče bodo za, na to temo potrebni uh, še dodatni uh, neformalni sestanki. Uh, bila sem na konferenci v Varšavi, uh, ki ga je organiziral odbor za uh, regionalni razvoj oziroma šlabom tja in to bo dobra priložnost za to razpravo. Sami veste, tako kot jaz, da razprave med deležniki so potrebne, vendar pa to ni dovolj, da bi spremenili tek zgodovine. Tudi regije in uh, mesta morajo biti za nami, morajo nas podpirati po zadnjih. Um, Eh, anketah smo ugotovili, da mnogi državljani Evropske unije sploh ne vedo, kaj je to kohezijska politika. To je treba spremeniti. Zelo sodelujemo za komunikatorji v državah, članicah in regijah. Um, začeli smo uh, kampanjo My Region, moja regija uh, in prosim vas, eh, prispevajte eh, v tej smeri. Sama, se, eh, sama obiskujem projekte po celi Evropi, ki izboljšujejo življenje ljudi. Imamo tudi akcijski načrt, ki se bo začel pozneje pomladi in to je ena od glavnih eh, prioritet mojega mandata in sicer pospešitev eh, politik in eh, njihova nadaljna prihodnost. Pri tem upam na vašo podporo in hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. No, kot ponavadi bomo imeli prvo rundo vprašanj in odgovorov uh, poročevalcev in koordinatorjev. Izvolite, mister, uh, gospod uh, eh, Mr. Roy. Hvala, uh, hvala komisarki, da je prišla sem in nam s tem dala možnost, da izpostavimo glavne zadeve. Hvala, da ste danes bili tako konkretni, poronovili ste namreč vaš. Uh, predlog za uh, komunikacijski akcijski načrt. Uh, Eh, to je izredno pomembno za naše delovanje. To ni le splošna razprava, ampak to je razprava v naših regijah in mestih. Veliko evropskih državljanov je pripravljeno govoriti o tem, eh, povedati svojo zgodbo in ravno to je toliko pomembnejše v času populizma. Rekli ste, da je prihodnost pomembna. V tem konkretnem primeru, če pripravljate belo knjigo kot komisija o prihodnosti Evrope, je kohezija potrebna bolj, kadar, bolj kot kadarkoli prej, strukturne politike ravno tako. In moramo nekako preskočiti lastno senco kako se je točno vse izvajalo, eh, je pomembno, ampak ključno eh, gre za osnovni instrument um, povezovanja Evrope. Evropa že poteka po eh, več hitrostih. Um, imamo sicer skupno uh, agendo, ampak dejansko potrebujemo neko neko dno v sodu in to je ravno kohezijska in strukturna politika. In to je pomembno ne le zaradi reformnih programov teh politik, ampak eh, tudi zaradi boljše kohezijske politike, eh, ki bo temeljila na proračunu eh, odvisnem od uspešnosti. To je temeljno za celotno Evropo. In to se eh, povezuje eh, z našim pristopom eh, pametne specializacije, ne gre le za gradnjo sest in šol, ampak tudi povezavo med vodilnimi, med tistimi, ki tečejo prvi. Um, ko, zlasti, ko gre za razvoj. In tako se ustvarja pristop od spodaj na vzgor. In v Evropi se na to uh, zanašamo za naslednjih 20 let. Gre za človeko, človeške vire, gre za ljudi. Uh, komisarka, upam, mi boste pomagali, da rečemo da razmisliti moramo, kako bomo postali bolj vidni v politični razpravi skupaj za komisijo in drugimi, tako da se razume, kakšen je en glavnih ciljev Evrope po letu 2020. V pravem duhu ste odprli to razpravo in se vam zelo zahvaljujem. Najlepša hvala. Sí. Gospa Krel, ne gospod Kocoli. Eh, hvala, gospod, eh, gospa komisarka. Ja, definitiv. Govorili ste o okrepljenem sodelovanju, konstruktivnem sodelovanju med komisijo in Evropskim parlamentom. Predvsem pa sem prepričan, da imamo dovolj uh, časa, da se kot uh, protagonisti vključimo v kohezijsko politiko. Ena od prvih eh, odločitev komisije in parlamenta, eh, tudi eh, zahvaljujoč izidu foruma junija, moramo čim prej vključiti druge protagoniste v to politiko. Ne, da se zapiramo in razpravljamo tukaj v Bruslju, ampak da zauzamemo pozitiven odnos do regij, občin, mest, delovnih organizacij, eh, prostovoljstva, tako da res prisluhnemo civilni družbi v Evropi. Torej, kohezijska politika pomeni že od samega začetka, pravi že od reforme, eh, je, je eh, en velik inštrument za socialno komunikacijo in tukaj moramo maksimalno vključiti vse organe, vse tiste, ki skupaj oblikujejo to kohezijsko politiko. Drugi tem, druga tema, eh, če se odločimo za eh, krepitev z inovacijami eh, in okrepitev v strategiji za naslednje leta, Eh, to za sabo prinese ogromno eh, izbir, odločitev, eh, proračunskih in drugih, ampak sprva se moramo odločiti za neko pot, neko osnovno usmeritev. Če imamo kohezijsko politiko v naslednjih letih kot glavno politiko Evrope v naslednjih letih in mislim, da moramo na to pozitivno odgovoriti in se potruditi, ne glede na različna mnenja, ki jih imamo, ki obstaja med državami članicami, med občinami in lokalnimi skupnostmi, moramo poslati neko sporočilo Evropi, da želimo eh, v reformi eh, kohezijske politike okrepiti to politiko in jo zaščititi. Uh, imamo različne uh, investicijske, uh, razvojne uh, Eh, in druge politike v Evropi, ki so od tega odvisne. In potem je treba eh, določene vozle presekati. Omenil bom le nekatere. Eh, po kakšnih osmih, devetih letih krize, ki smo jih preživeli, so določene stvari, ki ostajajo. Sprva odnos med kohezijsko politiko in eh, zagon javnih investicij in gospodarskim upravljanjem, eh, sanacijskimi programi posameznih držav, držav, eh, programi reševanja. Kakšni odnosi so tukaj? Ogromno literature na to temo že obstaja. Izvajamo politike sanacije, varčevanja in podobno. Je po drugi strani zelo težko za kohezijske politike, eh, da se postavijo na svoje noge, ne glede na uh, svoje osnovne namene, zmanjšanje um, razlik eh, in razdalj. Uh, zelo pogosto so ostale edini inštrument na voljo. Začet nov zagon koheza, kohezijske politike se povezuje z uh, gospodarskim upravljanjem. Potem pa še nekaj v tem mandatu in za to komisijo in eh, Junkerjevim eh, načrt, naložbenim načrtom. To je še ena velika tema, kjer moramo jasno povedati na začetku razprave, zakaj ne bi bilo več povezave. Če smo se tako odločili, zakaj smo se tako odločili, kaj to vse pomeni za kohozijsko politiko um, zlasti glede uh, Junkarjevega načrta, uh, kako se bodo aktivirali uh, instrumenti za financiranje. In potem je tukaj še neka velika tema, o kateri pogosto govorimo. Kaj bomo s temi 20 milijoni zlasti mladi, ki so nezaposleni v Evropi? Kako se lahko tega problema lotimo s to politiko? Uh, Z eh, regijami v tranziciji smo izvedli neko operacijo, tako da smo razširili nabor in čim več eh, regij vključili v kohezijsko politiko. To je bila odločilna odločitev. Tako smo dosegli širše zavezništvo za kohezijsko politiko. Po nekaj podobnega bi eh, morali narediti za mlade generacije v Evropi. Tukaj sedaj razpravljamo, kako lahko kohezijska politika postane pomemben zaveznik za mlade, inštrument za mlade, ki jim bo uh, omogočil izrabiti uh, svoj talent v socialni Evropi prihodnosti. To je tisto, Eh, o čemer že veliko razpravljamo, kako pa sploh sporočamo, kako informiramo o kohezijski politiki. To je izredno pomembno, najbolj pomembno. Pogosto ni jasno, eh, zakaj se je eh, podoba nekega mesta ali lokalne skupnosti spremenila ravno zaradi evropskih sredstev. Mogoče moramo izpostavljati ne le v smislu propagande, ampak v temu, oziroma da se razloži, kako so socialni um, protagonisti tukaj pomembni uh, v kohezijski politiki. To je važno pri uh, reviziji kohezijske politike v naslednjih mesecih. Uh, najlepše hvala, gospod Tomašič, beseda je vaša. Hvala lepa. Evo. Gospa, hvala lepa. Čisto na kratko. Ni dovolj, tako kot smo do sedaj govorili, ljudem v državah, članicah uh, imeti uh, določena sredstva v določenih uh, skladih in je odvisno od njih, kako bodo tega denarja prišli. Uh, mislim, da to ni fair. Tukaj je bilo ogromno malverzacij in tudi tisti, ki so mogoče lahko zaposlili 100-200 ljudi, uh, so enostavno od tega se. Uh, uh, To niso, zato se niso odločili, ker so videli, kako se sredstva črpajo. Uh, Eh, mi eh, upravičencem enostavno še vedno nismo omogočili enostavno in preprost in eh, transparentno črpanje. Nekateri so se z, na rovaž drugih veliko bolje znajdli za sredstvi, ki so jih dobili na voljo dejansko mislim oziroma prepričana sem, da bo Evropska komisija in država eh, članice skupaj delovali transparentno od začetka do konca, kajti le na ta način je moč prepričati malverzacije, ki so, verjemite mi, um, več kot milijone evrov težke. Hvala. Jakovščič. Hvala lepa, gospod Jakovščič. Izvolite. Hvala lepo. Eh, hvala, gospa predsednica, pozdravljam uh, eh, gospod komisarko in eh, takoj pod zastaviti kratko vprašanje ali pa bolje konstatacijo ali razmišljanje. Nobenega dvoma ni, da velika večina v nas si želi nadaljevanje učinkovite kohezijske politike. Omenili ste v vodoma, gospa Kreču, da je to nekaj, kar podpirate, da zatem stojite in da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da se kohezijska politika nadaljuje in da Eh, postane kazalnik tistega, kar Evropska unija pomeni v smislu solidarnosti in pomoči. Vendar kohezijska politika in tudi denar za kohezijsko politiko bo eh, predmet eh, napadov v naslednjih mesecih ali leto ali dve iz različnih koncev. In eno takih koncev je lahko koncept prihodnosti Evropske unije, kjer se bo minimizirala uloga regij in mest. In v tem kontekstu uh, se vas sprašujem, vem, da imate od eh, petih eh, sestane, ko boste na komisiji govorili o prihodnosti Evrope in Evropske unije. In mogoče boste potem boljše in zdaljše odgovorili na vprašanje ob šestih popovdne ali v sedmih zvečer. Ampak kakšna so razmišljanja znotraj komisije o bodočnosti in ulogi uh, mest, uh, odbora regij in drugih struktur, brez katerih ne more obstajati kvalitetna kohezijska politika in eh, kvalitetno črpanje eh, sredstev, kajti levji delež denarja uh, iz kohezijske politike ne gre toliko skozi državne politike ampak, in inštitucije, ampak uh, lokalne in regionalne. Torej, moje vprašanje je, kako vi vidite prihodnost regij in mest uh, znotraj Evropske unije in kako o tem razmišlja Juncker in njegova komisija. Hvala lepa, gospod Papadi Molis. E, Kirija Epitrope. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospa komisarka, odbor za regionalno politiko Evropskega parlamenta z veliko večino želi, da bi okrepili kohezijsko politiko, da bi zagotovili, da bi ta postala bolj učinkovita in da bi zmanjšali enakosti tako med regijami kot socialne neenakosti. Statistike kažejo, da so se razlike prej povečale, ampak bojim se, da v Evropski komisiji ni prave volje. Eh, srečujete se z ovirami pri financiranju kohezijske politike in namesto, da bi se financiranje okrepilo, se ga zmanjšuje in se s temi sredstvi pokriva druge potrebe. Moje vprašanje je torej naslednje. Sredstva, ki jih namenjamo za eh, begunsko krizo, zakaj ta sredstva jemljamo z kohezijske politike in ne odkud drugod. In pa drugo vprašanje, specifično kar zadeva Grčijo. Komisija, parlament in svet so se zedinili glede določenih ciljev pri programu preselitev. E, gre za to, da bi več držav nosilo odgovornost, da bi izvedle te, program, te programe. Eh, ta program pa je bil pravzaprav uresničen samo v petih odstotkih. Grčija pa Italija pa se še naprej soočata z velikim problemom brez prave solidarnosti. Kako bi torej lahko komisija pritisnila na določene države članice, da solidarnost ne bi bila zgolj beseda, ampak da bi se dejansko izvajala? Gospa Mana. Najlepša hvala predsedujoča, hvala gospa komisarka, da ste zopet z nami. Uh, hvala za vaš uvod. Strinjam se lahko z vsem, kar ste povedali glede pomembne vloge kohezijske politike na splošno. Dejansko gre za simbol evropske integracije in tudi za pravzaprav nekako živo solidarnost in dober instrument proti populizmu, kajti gre za sredstva, ki se uporabljajo neposredno v korist državljanov in ki tudi ustvarjajo eh, bolj enake pogoje za vse državljane. Eh, Eh, moje vprašanje zadeva omnibus, to je tema, o kateri je veliko govora v različnih odborih. Kako boste zagotovili, da bodo stvari ustrezno tekle naprej na področju kohezijske politike, če neomejeni prenosi sredstev iz skladov, eh, socialnega sklada, sklada za regionalni razvoj, eh, se izvajajo na račun sklada EFSI? Gre pa za sklad, ki zasleduje posem drugačne cilje, ki temelji na posem drugačnih načeljih. In pa kako boste zagotovili dosežke kohezijske politike? Eh, vse, kar smo na tem na, na področju nekako uspeli uveljaviti, partnersko sodelovanje. Eh, vem, da je vse to za vas zelo pomembno in ravno spričo tega smo zaskrbljeni, kajti ko pogledamo sklad EFSI, Eh, je tam socialna razsežnost zelo slabo zastopana. Samo pet odstotkov sredstev se namenja za socialno infrastrukturo, naprimer. In eh, to bi bilo ravno v okviru kohezijske in regionalne politike nujno zagotoviti. In zato vas sprašujem, kako si predstavljate prihodnost kohezijske politike, kako boste zagotovili to prihodnost zlasti z eh, finančne plati, če prihaja do neomejenih prenosov iz skladov na račun sklada EF. Švedski, kajti to bi neizogibno lahko pomenilo konec kohezijske politike. In pa predvsej ste povedali že glede obdobja po letu 2020, lahko poveste kaj več o sporočilih, ki jih nameravate objaviti glede pogojevanja ex ante in tudi kar zadeva makroekonomske pogoje, do česar smo zelo kritični. In pa še zadnje vprašanje, ki ga vedno zastavim, ker je za nas zelene to zelo pomembno kako teče delo v komisiji eh, na področju eh, BDP in eh, preko BDP. Gre torej za nove načine merjenja eh, gospodarskega napredka, gre za dodatne kazalnike, eh, kot so naprimer enakost, kakovost okolja in tako dalje. To je področje, na katerem komisija dela že leta, ampak pravzaprav bi si tu želeli predvsem bolj otepljivega napredka. Najlepša hvala, gospod Mato. Komisarja, il, eh, il 30... Najlepša hvala. 30. junija je komisija objavila sporočilo svetu in parlamentu, ki je vsebovalo podrobnosti o tehničnih prilagoditvah, zato da bi zadostili potrebam tistih držav, ki so bile posebej prizadete zaradi trenutne krize. Na podlagi teh izračunov bi Italija eh, bila upravičena do 1,6 milijarde evrov, kar bi porabili za zaposlovanje mladih, za reševanje priseljenske krize in za sinergijo med Junkerjevim načrtom in strukturnimi skladi. Na svojem obisku Italije ste rekli, da naj bi 200 milijonov od teh 1,6 milijard prijela vlada za določeno eh, prenovo po krizi, ampak pogajanja z vlado so še v teku. Eh, gre torej zlasti za ta dodatna sredstva, ki jih je vlada prejela. Eh, zato bi me zanima, ali ti podatki držijo in koliko je manevrskega prostora pri tej, pri tej milijardi 600 milijonov evrov, ali bi države članice lahko taka, to vrstna sredstva porabila za različne namene, torej specifično, ali bi lahko več kot 200 milijonov, naprimer, namenili uh, po potresni obnovi, eh, če bi imeli večje potrebe pri teh postavkah. Poleg tega pa tudi ni jasno, ali so ta sredstva eh, pogojena s sofinanciranjem. Eh, kajti, če je to potrebno, potem bomo imeli težave. V kriznih časih so tvrstne naložbe ključnega pomena in parlament je v svoji resoluciji, ki je bila sprijeta, z veliko večino eh, tudi, eh, torej ustrajamo pri tem, da je potrebno ta sredstva ločiti od izračuna primankljajev. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, prisluhnil sem vaši izjavi in nisem presenečen, kajti eh, vaše izjave so si zelo podobne. Zabeležil pa sem si, da pravzaprav ne postavljate pod vprašaj evropskih politik, te uh, nas vodijo na uh, stran pota in to vedno hitreje. Uh, Ne prisluhnite temu, kaj ljudje želijo, ne prisluhnite njihovim potrebam, ne prisluhnite potrebam eh, milijonov mladih, ki so brez dela ali milijonov eh, revnih v Franciji. To so žrtve evropske eh, politike, ki so povezane tudi z. Eh, napotitvijo delavcev, z množičnim preselitvijo industrije. Eh, podjetja se selijo, da bi v drugih državah si izkoristile cenejšo delovno silo in to Evropa omogoja, omogoča. Eh, no, eh, namesto da bi rekli, da nekatere vaše politike niso delovale, pa dajete eh, drugačne predloge. Kritizirali ste eh, britanski referendum, ampak to je njihova odločitev. Kritizirali ste ameriške volitve, ampak to je njihova odločitev. Eh, kritizirate populizem, ampak sam sem ponosen, da sem populist, kajti populizem pomeni, da si za ljudi. V Avstriji so populisti uh, Eh, dobili 47 odstotkov glasov na predsedniških volitvah in na to pozabljate. Pozabljate tudi na populizem v Italiji, kajti eh, referendum, ki ga je podprla tudi Evropska unija, eh, je propadel. Govorite o populizmu na Mačarskem, kjer je 76 eh, odstotkov ljudi, oziroma 96 odstotkov ljudi glasovalo proti sprejemu beguncev. Govorite o porasti populizma v Franciji, Italiji in na nizozemskem. Eh, eh, mislim, da vas čaka še kakšno neprijetno presenečenje, gospa komisarka. In če bodo vaša sporočila eh, vsa govorila samo o tem, eh, kako izboljšati eh, vključevanje sprejema beguncev v vse politike, in če vedno govorite samo o tem, ne pričakujte, da boste naslednjič izvoljeni. Prav bi bilo, da postavimo pod vprašaj evropske politike, ki nas vodijo v katastrofo. Hvala lepa, no to je bila izjava, ne vprašanje, tako da mislim, da nima smisla, da nadaljujemo s to razpravo. Hvala uh, vsem za vprašanje in za izjavo. Gospa komisarka, zdaj pa je beseda vaša in prosim, da odgovorite na zastavljena vprašanja. Najlepša hvala, hvala za vse vaše prispevke. Zelo zanimivo je slišati različna stališča in pogrešam to razpravo v Evropskem parlamentu. Vprašanje gospoda Van Nistenroja, mislim, da vedno znova grešimo pri istih napakah. In ko sem prišla kot opazovalka v Evropski parlament, ni bilo govora o populizmu in o podobnem. Zdaj pa. Ker nismo govorili o tem, so, kakšen učinek so imele evropske politike, smo dopustili, da so se stvari nekako namnožile in nismo se dovolj borili za to, da bi povdarili, kaj je eh, omogočila kohezijska politika. In, eh, Tu vidim svojo vlogo in ena mojih prednostnih nalog v letošnjem letu je ravno komunikacija. Eh, kolega Carlos Moedas, ki je odgovoren za raziskave in inovacije, mi je pred kratkim pojasnil, da je bil v eh, Manchesteru poleti in povedal mi je, da eh, se odpravila na tamkajšnjo univerzo in posvetovala sem se kolegi, s kolegi iz eh, generalnega direktorata Regio in izvedeli smo, da je bila ta univerza zgrajena z 250 milijoni iz evropskih sredstev. In rekla sem Karlosu, pogledajte, pa saj smo prispevali k tej univerzi, šel je tja, ampak eh, ničesar ni povedal o tem. In dekan eh, te čudovite univerze eh, je eh, govoril sicer o svojih lepih dosežkih, ampak ni pa na tej lepi zgradbi vesela evropska zastava. Tudi tamkajšnji župan verjetno ni edini, ki se bohoti z dosežki, ki pravzaprav niso samo njegovi. Imamo torej akcijski načrt za komuniciranje. Dobro veste, da države članice že lahko črpajo sredstva z področja tehnične pomoči, to je obsežen program in da lahko s tem financiranja tudi komunikacijske dejavnosti, ampak iskreno rečeno nisem povsem prepričana, da imajo te eh, dejavnosti kak, kak pravi učinek. Eh, Eh, resno vprašanje torej je, kako zavestiti državljani o tem, kaj vse omogoča kohezijska politika. In mislim, da je na nas vseh, da si prizadevamo za to in da zagotovimo, da bodo politiki na vseh ravneh poudarjali pozitiven učinek kohezijske politike na življenje ljudi, kajti tu v odboru regiji poznamo celostno sliko. Veste, da se bom sestala tudi z odborom za proračunski nadzor, kjer govorimo uh, predvsem o stopnji napak, ampak če ima neka država eh, pet odstotkov ne eh, porabljenih sredstev, potem je 95 odstotkov sredstev bilo uporabljenih in to je zgodba o uspehu. O tem sem se pogovarjala tudi s eh, predstavniki računskega sodišča, kajti če vedno znova govorimo samo o negativnih vidikih, Eh, glede na to, da gre za zelo kompleksno politiko, potem je pravzaprav to voda na mlin eh, določenim nasprotnikom Evropske unije. Kohezijska politika pa je res bistvena. Eh, kar zadeva obdobje po letu 2020, začela sem že z razpravami in tu odgovarjam gospodu Van Nistenovi in tudi gospodu Jakovčiču glede razprav znotraj Evropske komisije. Začeli smo že z določenimi razpravami in po mojem mnenju je jasno, da mora Evropa ostati skupaj. Sama se zauzemam za kohezijsko politiko za vse regije. Nek nemški novinar me je vprašal, ali bo proračun manjši in zakaj potem sredstev ne namenjamo samo revnim regijam, ampak mislim, da bi to bil posem zgrešen signal, kajti kohezijska politika je že od samega začetka bila zasnovana za vse regije in gre za to, kako zapolniti vrzel med revnimi in eh, bogatimi regijami, eh, pa tudi za to, kako pomagati bogatim regijam, da ohranijo doseženo raven. Eh, torej, Strinjam se eh, s tem, kar ste povedali, eh, gospod Van Nistelrooy, o politiki, ki ste jo izglasovali v Evropskem parlamentu. Pametna specializacija, eh, pogojevanje ex ante, zelo pomembno je nadgrajevati vrline in pozitivne točke v vsaki regiji. In mislim, da je kohezijska politika nepogrešljiva, da daje vsem regijam orodje, da dosežejo uspeh pri eh, energetski, eh, industrijski eh, transformaciji in zelo pomembno je, da ustvarjamo priložnosti za vse državljane povsod. Opravičujem se, da nas večina ne pozna eh, podatkov, eh, če bi vedeli, koliko ljudi smo zaposlili eh, v vsaki regiji, koliko ljudi ima delovno mesto po zaslugi evropskih eh, sredstev in evropskih projektov, eh, bi bile to kar zgovorne številke verjetno. In pomembno je, da nikogar ne pustimo ob strani. Nekdo je prej podal pripombo od tem, da eh, bi morali v večji meri vključiti socialno razsežnost. Mislim, da to je nekaj, kar manjka. Socialni stebr moramo vsekakor okrepiti. In mm, ključno pa je seveda tudi sodelovanje med regijami. Eh, dejstvo je, da regije med seboj niso enake in da je nekaj drugega, če uporabljaš sredstva 42 let kot eh, nizozemska ali pa samo 10 let kot Bulgarija. Eh, izkušnje so drugačne, dosežena raven je drugačna in zelo pomembno je, da govorimo o, o tem na zelo odprt način in da vzpostavimo določeno diferencijacijo. Ne gre za to, da ne bi želeli nikogar Eh, torej ne gre samo za to, da ne želimo nikogar užaliti, gre za to, da so to življenjska dejstva, da obstajajo zgodovinske razlike in eh, seveda lahko prepustimo zgodovinarjem špekulacije o tem, kje bi bile naše države, če bi vsi imeli ta sredstva že od začetka. Gospod Kocolino, z veseljem sem eh, sodelovala na razpravah v Naplju. Mislim, da so bile to zelo koristne razprave s predstavniki Južne Italije, ki, eh, ki regije predvsej zaostajajo. In seveda vemo, da obstajajo težave ne samo v novih državah članicah, ampak tudi v državah, kot sta Italija in Grčija, ki sta bili zelo prizadeti zaradi krize. Tako da mislim, da je eh, zelo pomembno, da govorimo tudi o tem. Moje sporočilo tam je bilo zelo jasno. In bolj kot kadarkoli prej potrebujemo kohezijsko politiko. Vem, da zdaj ni pravi trenutek, da bi zagovarjali status quo. Jasno je, da je kohezijsko politiko potrebno reformirati. Gre za politiko, ki eh, se pravzaprav že 25 let ni bistveno spremenila in to jasno kaže, da moramo poenostaviti življenje ljudem. Tudi gospod Tumošič je govorila o tem in tudi sama se jezim, ko vidim, da se mladi odpovejo eh, črpanju sredstev, ker je eh, postopek predolgovezen, preveč birokratski eh, in to je potrebno izboljšati. Politika torej potrebuje reformo, ampak vse, vseeno je to najbolj prepoznavna politika in politika, ki najbolj vpliva na življenje ljudi. E, torej, sem, E, to je edina politika, ki eh, vzpostavlja povezavo s predstavniki eh, županov, s predstavniki regij in mest in eh, sodelovala sem v razpravah o tem, sodelovali tudi gospod Katanen in vsi se pravzaprav strinjamo, da politika kot taka mora ostati. Videli bomo, kam bodo pripeljale te razprave, ampak v vsakem primeru je zelo pomembno, da kohezijska politika postane Eh, bolj enostavna, bolj prijazna. Veste, da smo se tega lotili že pri reviziji večletnega finančnega okvira in v omnibusu, ampak seveda se zavedamo, da radikalnih sprememb ne moremo uvajati sredi programskega obdobja. Želeli smo torej samo ugotoviti, kaj je mogoče razumno spremeniti, ne da bi ustvarili pretirano pravno negotovost za upravne organe. Uh, na tej točki pri poenostavitvi ne gre za to, da bi poenostavili eh, že obstoječe postopke eh, in programe, ampak eh, želimo predvsem olajšati izvajanje programov za obdobje po letu 2020 seveda, pa eh, lahko začnemo razmišljati bolj daljnosežno. Eh, Eh, začeli smo razpravljati o enotnem naboru pravil za vse sklade. Eh, seveda vem, da se ne lotevamo tega prvič, ampak vendarle je to zelo pomembno, kaj ti gre za eno od največjih bremen za organe upravljanja. Ogromno je različnih pravil in zakaj ima Sklad EFSI, naprimer, lahko tako enostavna pravila, druga pravila pa so izredno zapletena. Sama torej si predstavljam, da bi lahko imeli enoten nabor pravil za vse sklade in potem pač določeno razlikovanje glede na specifične sklade. Ampak seveda bomo videli, kako bo tekla razprava v komisiji, v parlamentu, z ljudmi na terenu. Videli bomo, kakšna bodo stališča. Kar zadeva eh, EFSI in eh, strukturne in naložbene sklade, tu ne gre za uh, sklade, ki bi si med seboj konkurirali, eh, gre za sklade, ki se dopolnjujejo in to poskušamo okrepiti. Eh, včasih uh, je težko razumeti, kako je to mogoče, ampak. Uh, Glede na to, da geografsko ne gre za ista območja, Je seveda res, da so nekatere države članice bolj pripravljene na porabo tovrstnih instrumentov kot eh, druge. Naprimer, eh, v nekaterih državah pravzaprav ni bank, ki bi prevzele tveganje, ki je povezano s črpanjem iz sklada EFSI, ampak eh, imamo eh, svetovalni, eh, svetovalno službo, imamo tehnično pomoč in državam smo pripravljeni pomagati. No, eh, velika težava je seveda tudi v tem, da imamo toliko instrumentov za pomoč. Uh, imamo 34 tisoč ljudi na terenu v 28 državah. In, naprimer, lahko povemo, da določeni državi gre zelo dobro uh, na področju javnega naročanja ali kaj podobnega. Uh, Eh, vemo pa, da drugi imajo eh, težave s tem in od tistih, ki imajo težave, včasih niti ne dobimo zahtevkov za porabo določenih vrst sredstev. Gospod Tomašič, strinjam se z vami, poenostavitev je izredno pomembna. To smo poskušali doseči s predlogom eh, omnibusa. Čakamo na glasovanje o, o tem predlogu v Evropskem parlamentu in močno upamo, da bo to neposredno vplivalo na življenje ljudi, kajti imamo predlog eh, ekohezije, poenostavljenega obračuna stroškov in eh, če bo ta predlog sprijet, ne bo potrebno vnašati vseh faktur za eh, stroške vseh posameznih postavk elektrike in tako dalje. Pokriti bodo splošni stroški in seveda bolj radikalne spremembe lahko sledijo po letu 2020, ampak ta del bi lahko uvedli že zdaj. Gospod Jakočič je govoril o solidarnosti. Nobena skrivnost ni da je ta politika pogosto predmet napadov. Eh, vem pa tudi, da je to povezano s tem, da je toliko izzivov. Nikogar ne krivim, vem, da so pred nami izzivi, težave, eh, eh, Brexit, notranja, zunanja, varnost in tako dalje. Tako da sem prepričana, da se moramo res boriti za regije, za občine, da bo njihov glas slišen, kajti oni bolje kot mi vedo, kaj deluje in kaj ne. V obdobju 2014 do 2020 so države članice prvič zavezane uporabiti vsaj 5 odstotkov, eh, tako da jih sredstvi neposredno upravljajo občine. Eh, včasih so 80 odstotkov namenjali za mesta, eh, ampak eh, mislim, da je to velika odgovornost, pa tudi velik znak zaupanja. In to omogoča, da podpiramo projekte, ki se dejansko odzivajo na potrebe ljudi. Pomembno je, eh, da vključujemo regije in torej, občine, Eh, sledil bo prihodnji mesec tudi eh, vrh predstavnikov mest in eh, občin. Pomembno je torej, da se pogovarjamo z vsemi, tudi z manjšimi, srednje velikimi mesti in nameravam na tem področju unesti določene spremembe. Eh, povezati je potrebno mestni in podeželjski vidik, kajti eh, pogosto se mesta soočajo s težavami, ki so povezane tudi s podeželjem. In mislim, da moramo eh, se lotiti tudi tega in pa razviti tudi vasi po Evropi. Pogosto se zdi, da si posamezni deli naše zakonodaje nasprotujejo. Veliko vlagamo v koncentracijo v mestih in potem včasih pozabljamo na podeželje. Eh, in eh, to, nam, to nas lahko pripelje do tega, da bomo imeli zelo razvita mesta in prazno podeželje. Temu pa bi se morali izogniti. Eh, s kmetijskimi sredstvi bi morali prispevati tudi k razvoju podeželja, k razvoju vasi, eh, izobraževanja, eh, izboljšati eh, naprimer infrastrukturo, kar zadeva IKT. In moje osebno mnenje je, da bi morali zagotoviti v večji meri porabo kmetijskih sredstev v te namene in okrepiti sinergijo. Kar pa zadeva regije, uh, se mi zdi, da doslej nismo dosegli konsenza glede BDP na prebivalca, imamo pa konsens glede klasifikacije eh, regiji. Imeli smo zelo dobre razprave o tem v Firencah. OECD tudi eh, pripravlja določen, določen kazalnik eh, blaginje, ki je nekakšna kombinacija med BDP na prebivalca in drugimi kazalniki ampak mislim, da moramo biti realistični. Za me BDP na prebivalca eh, ostaja podlaga vsega. Eh, ne moremo uporabljati kazalnikov, kot je ne vem, raven sreče, eh, kajti lahko si zelo reven in zelo srečen, kot naprimer na Kubi. Tako da BDP na prebivalca in kakovost življenja eh, eh, morata ostati glavna kazalnika. Sem pa seveda odprta za razprave o tem, kako bi lahko obravnavali regije. Eh, ne vem, ali bomo razlikovali med uh, slabše razvitimi regijami, prehodnimi regijami, razvitimi regijami na podlagi BDP na prebivalca. Lahko pa uvedemo tudi druge kategorije, naprimer redko naseljena območja, uh, območja, ki uh, zaostajajo za določenim poprečjem ali kakorkoli že. Gospod Papadimolis, Vem, da imate trdno stališče glede kohozijske politike, da jo zagovarjate in tu se vam lahko samo zahvalim. Morda bolje kot uh, jaz veste, da ni vse vedno samo v zneskih, da so pomembne tudi upravne zmogljivosti in po tej plati zelo dobro veste, da tesno sodelujemo z grškimi oblastmi, da bi okrepili upravne zmogljivosti. Kar zadeva solidarnost, pa se v veliki meri strinjam z vami, da moramo to solidarnost pokazati tudi pri preselitvah. Žal se na tem področju stvari ne premikajo ampak ponujamo tudi možnost državam članicam, da uporabljajo eh, sredstva iz naših skladov. Ne zavezujemo jih temu. Doslej smo uporabljali samo sklad AMIF, torej sklad za, za migracije in res je, da je Italija prosila za spremembo v programskem obdobju uh, zato, da je uh, kupila dve plovili in eh, vsak dan pravzaprav vidite, kako pomembni sta ti dve eh, plovili, ki rešujete življenja na jugu Italije. Tudi Grčija je nekaj sredstev namenila eh, reševanju priseljevanja. Pomoč Eh, pri na področju imigranske politike ni šla vsa na račun kohezijske politike. Mislim, da kohezijske politike nismo nikjer oklestili na račun imigranske krize. Seveda pa menim, da kohezijska politika bi lahko in tudi bi morala pomagati, če države članice eh, sprejemajo eh, prosilce za azil, begunce. Eh, In eh, mi seveda lahko eh, ukrepamo pri eh, bolnišnicah, pri vrtcih, pri organizaciji jezikovnih tečajev, ampak kar zadeva preselitve, moramo biti iskreni. Naprimer, moja država je pripravljena sprejeti priseljence, pa nočejo priti tja. Romunija, naprimer, zato poskuša sodelovati drugače, sodelujemo v Frontexu in pri drugih instrumentih celo Luksemburg niso pripravljeni iti. Tako da moramo najti neko obliko solidarnosti, eh, ki pa bo tudi skladna z realnostjo. In če določene države članice kot Grčija, eh, eh, Italija ali Nemčija nosijo večje breme od ostalih, potem je solidarnost na mestu. Zelo me skrbi ta delitev eh, zaradi eh, priseljevanja. To je zelo pomembno vprašanje in tudi sama bom v Varšavi eh, izpostavila, da potrebujemo solidarnost. Ne moramo se kriviti Evropske unije za vse, potem pa vsega prepustiti Grčiji, ki je pač pod pritiskom zaradi svoje geografske lege. Tako da je zelo pomembno, da solidarnost pokažemo. V vsakem primeru smo pripravljeni na preprogramiranje če države za to zaprosijo. Nekatere države tega ne potrebujejo. Naprimer v Nemčiji sem videla ogromno čudovitih projektov v Berlinu, v Leipzigu, v Dreznu. Tako da mislim, da je zelo pomembno, eh, da eh, zagotovimo rešitve za priseljence. Marsika je mogoče. Izogniti pa se moramo uh, Eh, ločevanju in fragmentaciji, kajti to bo po mojem mnenju jedrska bomba za prihodnje generacije. Tako da eh, vsekakor moramo zagotoviti, da se ne vzpostavijo neki geti. Že eh, verjetno veste, da smo pred eh, dobrim tednom spremenili operativni program eh, Brusel in Eh, tudi tu smo namenili sredstva za eh, dva eh, centra v Bruslju in na podlagi zahteve smo takoj spremenili program in s tem omogočili pomoč priseljemcem. Kar zadeva eksante pogojevanje, poročilo o tem boste obravnavali marca kar zadeva eh, torej kazalnike poleg BDP, pa obravnavamo dodatno statistiko, eh, se ukvarjamo s tem in cenim vaše komentarje, ampak za nas BDP ostaja glavni kazalnik. Ne vem, ali sem odgovorila na vse. Eh, gospa Vana, kot rečeno, razmišljamo o poenostavljenem enotnem naboru pravil za sklade partnerstvo je zelo pomembno, socialna razsežnost je zelo pomembna. V okviru omnibusa smo predlagali boljše kombiniranje naložbenih in strukturnih skladov ter EFSI-ja eh, in upamo, da bo čimprej prišlo tudi do potrditve predloga v svetu in v parlamentu. Zdi se nam, da bo to prispevalo eh, k ukrepitvi naložb v regijah bo pa seveda o tem, kako kombinirati eh, te politike. Eh, Te odločitve bodo v rokah akterjev na terenu in nikogar ne moremo v nič prisiliti. Kar pa zadeva tehnično prilagoditev za Italijo. Italija je prejela 1,6 milijard evrov, tu imate prav. Šlo je za suvereno odločitev, gre za suvereno odločitev italijanskih oblasti, kako bodo ta sredstva uh, porabili. Uh, ampak pogovarjali smo se z ministrom Devičentjem in z drugimi pristojnimi organi, kajti veste, da se pojavljajo velike težave z presposobnostjo mladih in eh, tudi eh, Italijanske eh, oblasti, so, torej, italijanske oblasti so se odločile, da namenijo 200 milijonov tem štirim regijam. Mi smo zgolj pa vprašali, kako nameravajo to uporabiti. Uh, Eh, veste, da smo zelo solidarni. Decembra smo 30 milijonov evrov eh, namenili kot eh, predplačilo in to nam je omogočil sklad za solidarnost. Zdaj pa čakamo na ocene iz regij, zato da bomo dejansko vedeli, kolikšen delež lahko pokrijemo. Potem pa je tu še predlog, da bi preostalek, poleg tega, preostanek, poleg tega, kar bo prišlo iz sklada za solidarnost, pokrili iz sredstv za eh, regionalni razvoj. Kar zadeva tehnično prilagoditev, pa je to denar, ki izhaja iz tega, da se je eh, izkazalo, da je realnost na terenu uh, hujša od napovedi, tako da pravzaprav ste ste si na račun tega prislužili ta denar, poleg tistega, kar je bilo prvotno sprejeto. Ni na nas, da se odločamo o tem, kako se bodo ta sredstva porabile. Eh, lahko ta denar porabite za brezposobnost mladih, za eh, migrante in seveda eh, zaradi potresa je to. Eh, je Italija se odločila nameniti ta sredstva štirim regijam, ampak zaenkrat tudi mi še ne vemo, kako bodo regije prijele ta sredstva in zakaj. In pa še zadnji komentar. Nikogar ne kritiziram, uh, upam, da me niste napačno razumeli. Uh, Želim izpostaviti, da stvari se spreminjajo, mi se moramo soočiti s temi spremembami in res je, da eh, so ljudje vedno bolj zahtevni, da moramo govoriti o dodani vrednosti naših naložb. In eh, če pogledate v svoje regije, boste gotovo našli marsikaj, kar lahko, na kar lahko pokažete s prstom, za kar je zaslužna Evropska unija. Uh, marsikakšno obnovo je, smo, ste izvedli z eh, evropskim denarjem. Seveda ne moremo reči, da eh, je evropski denar zaslužen za vsako delovno mesto, ampak vsak politik izbira svoje karte, kot želi. Dejstvo pa je, da smo evropsko kohezijo izumili zato, da bi zmanjšali razlike in da smo pri tem tudi uspešni. Zdaj Eh, praznujemo 60-letnico rimskih pogodb in morda bi bilo prav, da pogledamo, kakšna je bila Evropa pred 60 leti in jo primerjamo s tem, kakšna je Evropa danes. Očitno je, da za nove države članice eh, širitev je predstavljala velik eh, korak. Morda kdo to vidi drugače, ampak za nami je 70 let naložb rasti, gre za enkraten projekt na eh, planetu pravzaprav in zato moramo to ohraniti, boriti se moramo za Evropo, eh, zagotoviti moramo, da bo Evropa eh, ostala enotna, če se vrnem na to, kar je povedal prvi govornik, gospod Van Nistelrooy. Hvala, mislim, da nimamo časa za dodatnih sedem vprašanj. Prosila bi vas za uslugo. Morda bi lahko kolegi iz odbora regiji poslali ta vprašanja v pisni obliki, vi pa bi potem lahko morda jim odgovorili v pisni obliki. In jasno je, da bomo potrebovali tudi izredno sejo, na kateri bi razpravljali o regionalni politiki za obdobje po letu 2020. Takrat si moramo dovolj časa vzeti dovolj časa, da bomo lahko slišali vsa mnenja, vprašanja in tudi vas, gospa komisarka. Hvala lepa, želim vam uspešen sestanek danes. Predstavili boste belo knjigo. Eh, no, kolegi pa lahko komisarki pošljajo svoje vprašanje. Opravičujem se, ampak nimamo dovolj časa. It's okay. Yes, written, yeah. Thank okay. you very much once again. Thank All you. the best. Thank you. Take care. Bye. Uh, Hvala. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Izmenjava mnenj s Svetom evropskih občin in regij. Ta svet je bil ustanovljen leta 1951, to je krovna organizacija. Gre za 60 eh, združenj iz 41 držav, ki govorijo v imenu 150 tisočih eh, lokalnih eh, upravnih organov. Svet ima dvojno vlogo in sicer lahko vpliva na evropske politike in zakonodajo na vseh področjih, ki vplivajo predvsem na občine in regije. Drugič pa ponuja forum za razpravo med lokalnimi in regionalnimi uh, Eh, organi ter njihovimi nacionalnimi predstavniki. Novembra smo že, eh, novembra leta 2015 smo razpravljali za njihovim predstavnikom, danes pa bomo razpravljali o prihodnosti eh, CMR. Z nami je gospa Karola Gunnarsson, ki je županka iz mesta Sava na švedskem. Ona je pristojna pri svetu evropskih občin in regij za kohezijsko politiko. Gospa Gunnarsson dobi besedo, potem pa bomo imeli še razpravo. Začenši s koordinatorjem. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Kakor je povedala vaša predsednica, sem županja mesta Sola, mesta na Švedskem, sem tudi predstavnica CMR za področje kohezijske politike in to nalogo opravljam že dolga leta. V veselje mi je, da sem lahko danes tukaj za izmenjavo stališč o prihodnosti kohezijske politike, o njihovih o njenih trenutnih uh, rezultatih na terenu in pa o prihodnosti kohezijske politike. Torej. Kakor je povedala vaša predsednica, je Svet evropskih občin in regij krovna organizacija lokalnih in regionalnih organov, ki združuje tudi nacionalna združenja in preko teh združen predstavlja vse ravni upravljanja. Govorimo o lokalnih, umestnih in pa regionalnih predstavnikih. Evropska kohezijska politika je danes eh, pod veliko preizkušnjo. Brexit, nizka rast, migracije. Za Brexit so glasovali predvsem, eh, predvsem za ostale regije. Potem soočeni smo tudi z porastom. Po populizma v Evropi. In to meče senco na vprašanje prihodnosti kohezijske politike in mm, na njeno dodano vrednost. V tem času negotovosti je pomembno, da se zavežemo teritorijalnemu ravnovesju eh, za vse regije. Danes je to bolj pomembno kot kadarkoli prej in strinjam se s tem, kar je povedala tudi komisarka o pomenu kohezijske politike. Kohezijska politika je mesto, kjer državljani izkusijo Evropsko unijo javnim organom, univerzam, eh, majhnim in velikim podjetjem, civilnim družbam in organizacijam v mestih in regijah omogoča, da se razvijajo in rastejo skupaj. Evropska kohezijska politika je instrument, s katerim lahko ljudem dokažemo, da je Evropi mar za njih. In to je orodje, s katerimi se lahko soočamo uh, eh, z skupnimi izzivi na usklajen način. Zakaj se strinjamo glede, no, medtem ko se strinjamo glede teh glavnih načel, vseeno opažamo, da um, trenutna oblika te politike ni primerna za prihodnost. Prihodnost kohezijske politike, eh, v prihodnosti bo kohezijska politika morala dokazati, da je ustrezno orodje za soočanje s problemi, s katerimi se soočajo državljani v njihovih življenjih in skupnostih. CMR je začel razmišljati o tem, eh, kako zagotoviti, da bomo ohranili takšno kohezijsko politiko, ki bo prinašala prednosti na učinkovit način uh, tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Naš cilj je v naslednjih mesecih izpostaviti ključno priporočila iz eh, lokalnih in regionalnih uh, organov, uh, ko gre za pripravo reforme kohezijske politike po letu 2020. Želela bi vam še predstaviti pet točk. V imenu tistih, ki so v prvi vojni liniji, ko gre za izvajanje kohezijske politike na terenu. In sicer govorim o lokalnih in regionalnih organih. Prvič. Menimo, da Evropa potrebuje novo strategijo za obdobje po letu 2020 in ta nova strategija bi lahko temeljila na ciljih, ki smo jih že zastavili za leto 2030 v nekaterih regionalnih politikah in pa v mednarodnih eh, sporozumih, ki jih je Evropska unija v zadnjem času podpisala. Gre za eh, trajnostne cilje, gre za pariške podnebne cilje in tako naprej. Ti nam ponujajo strateško usmeritev, strateško usmeritev za kohezijsko politiko 2021-2027. Eh, in eh, na ta način lahko tudi evropski napredek postavimo v mednarodni kontekst. To tudi ohranja duh enotnosti in solidarnosti. Eh, gre namreč za doseganje skupnih ciljev. Drugič. Prihodnost kohezijske politike bi morala biti vključujoča. To pomeni, da mora delovati za vse regije in teritorije. Za tiste najbolj razvite, pa tudi za tiste, ki so morda v krizah, ki manjka infrastrukture, ki so manj usmerjeni v inovacije tiste regije, ki izgubljajo mlade generacije ali pa tiste, ki imajo manj zasebnih podjetij. Uh, začeti moramo uh, od zgoraj na vzdolj, upoštevati znanje lokalnih in regionalnih strokovnjakov, upoštevati je treba potrebe ljudi in pa specifične značilnosti posameznih uh, teritorijev. Eh, na ta način moramo ustvariti privlačne javne prostore in priložnosti za vse. To pomeni tudi to, da potrebujemo ustrezno politiko za vse relevantne partnerje. Trenutno načelo partnerstva še ni posod polno izvajano. Zlasti, ko gre za fazo podpisa partnerskih uh, sporazumov in pa uh, začetek uh, operativnih faz. Z učinkovitim, če želimo učinkovito izvajanje kohezijske politike, morajo različni, različne plasti upravnih organov tesno sodelovati med seboj. Zato menimo, da mora biti kohezijska politika bliže lokalnim organom. Potrebujemo okrepitev uh, osrednjih lokalno-regionalnih partnerstev Eh, no, potem lahko govorimo tudi o izvajanju programskega obdobja, njegovi oceni in pa obdobjih spremljanja izvajanja politike. Prihodnja kohezijska politika bi morala v širši meri v svoje delo vključiti lokalno raven. Ne samo, ko gre za izbiro projektov, ampak tudi, ko gre za izbiro naložbenih prednosti elementi, ki so vsebovani v trenutnem zakoniku ravnanja o načelu partnerstva, bi morali v prihodnosti postati pravno zavezujoči. Prav tako bi jih morali vključiti v uredbo, ne pa da to urejamo v ločenem zakoniku ravnanja, ki pušča odprta vprašanja glede svojega um, pravnega statusa. Kohezijska politika bi se tudi morala sredotočiti na integrirani teritorijalni razvoj. Eh, takšen pristop ponuja priložnost za več sektorske strategije, ki lahko temelijo na eh, podregionalnih proračunih, eh, kar potem znova omogoča boljše sodelovanje lokalnih organov in pa deležnikov. Potrebujemo dragocena orodja, zato da bomo lahko prenesli proces odločanja tudi na lokalne organe. Potrebujemo usmerjene lokalne investicije in pa lokalni razvoj, ki ga bo vodila skupnost. To so vsa dobra orodja, ampak iz naših raziskav je razvidno, da je črpanje sredstev eh, omejeno na določenih področjih. Upravljalni organi bi morali dati možnost regionalnim in lokalnim eh, organom oziroma dati bi morali dovolj časa, tudi če upravljalce skrbi njihova odgovornost pri uporabi skladov. Uh, No, ampak ta uh, pristop več skladov je včasih zapleten, včasih ga je težko izvajati, saj tukaj pač obstaja raznolika pravila in pa raznoliki pristopi do raznolikih skladov. Zato mislimo, da bi Evropska unija potrebovala enoten skupek pravil za vseh pet skladov. Na ta način bi zagotovili več zaupanja in pa pravne gotovosti. Eh, ne glede na to, ali gre za obravnavo eh, prošen, za, upravo, za upravljanje sredstev ali pa upravljanje skladov. Četrtič, kohezijsko politiko bi morali poenostaviti. Samo na ta način bomo lokalne organe eh, spodbudili k polni rabi evropskih sredstev in to na boljši način kot v sedanjem obdobju. To mora biti enostavno razumljiva, razumljiva politika za vse upletene akterje. Ta politika ne sme biti preveč zapletena, ko gre za eh, nadzor in za upravljanje. Naprimer, ocena vpliva Evropske komisije je pokazala, da bi se lahko izognili 443 tonam milijonov, eh, milijonov, milijonom ton izpustov eh, CO2, če bi bolje upoštevali mnenje lokalnih organov. Eh, oni seveda si želijo takšen. Prihran, takšnega prihranka, ampak zato potrebujejo dostop do ustreznih sredstev. Skladi iz. Uh... Evropski skladi obstajajo in lokalne vlade želijo imeti dostop do teh skladov. No, ampak, če gre za mesta, ki imajo manjše zmogljivosti, eh, se ta pogosto sooča z velikimi ovirami pri dostopanju do skladov. Potrebujemo tudi, eh, eh, torej bistvenega pomena je zato poenostavitev in pa zmanjšanje administrativnih bremen, izboljšamo tudi. Um, ustrezne revizije po izvajanjih politik in tako naprej. Eh, poskrbeti je treba tudi za institucionalno, za izgradnjo institucionalnih zmogljivosti. Eh, morali bi bolj upoštevati tematske programe, ko gre za tehnično pomoč to ni samo stvar nacionalnih eh, organov in upravljalnih organov, ampak tudi stvar upravičencev. Eh, lahko bi jim pomagali, ko gre recimo za pravila državne pomoči, za razpise in pa za druge finančne inštrumente. Eh, to je samo pregled nekaterih vprašanj, na katera se soočamo v okviru CMR um, o teh vprašanjih bomo razpravljali tudi na našem dogodku 28. marca v Bruslju. Vsi ste lepo vabljeni, da se nam pridružite pri naših razpravah o prihodnosti kohezijske politike, uh, ki je v tem trenutku bolj pomembna za Evropsko unijo kot kadarkoli prej. CMR želi uh, omogočiti ti sodelovanje z eh, evropskimi institucijami, želimo si čim prejšnje poti do prihodnosti kohezijske politike eh, za obdobje po letu 2020 in 2030. Hvala lepa za vaš prispevek. Kolegi, imate kakšno vprašanje ali pripombo? Gospa Krel. Hvala lepa uh, sem na slabem glasu, zato bom kratka. Strinjam se z zahtevo, da potrebujemo novo strategijo za prihodnost kohezijske politike. S tem se bomo morali v naslednjih mesecih intenzivno ukvarjati. Menim, da bi poleg, eh, od, poleg eh, boja proti podnebnim spremembam, revščini, Eh, nujno potrebovali tudi prednostno nalogo, eh, ki bi se posvetila digitalni agendi. To smo v kohezijski politiki do sedaj pustili preveč ob strani. Mislim, da bi potrebovali to dodatno prednostno nalogo Evropski uniji. Strinjam se z vami, eh, partnersko načelo ne sme biti samo črka na papirju, ampak se mora tudi izvajati. in morda bi lahko eh, poskrbeli za to, da bo to načelo bolj izvedljivo, morda bi moralo postati tudi zavezujoče. To sicer morda potrebuje nekaj več podpore pri operativnih programov, programih in pa pri projektih. Imam še eno vprašanje. V zadnjih mesecih in tednih govorimo o potrebi po več eh, komunikacije, več preglednosti, kako vi gledate na to kot županja? Ali prebivalci vašega mesta vedo, kaj vse dosegamo z evropskimi strukturnimi skladi, recimo v vašem mestu? Kako si predstavljate to izboljšavo komunikacije? Zanima me tudi, kako vam lahko mi pomagamo kot zakono, eh, so zakonodajalci, eh, kajti tu vas popolnoma podpiram. Nima smisla, da izdajamo na milijone evrov, pa nihče ne ve, komu to prineše koristi. Eh, spomnim se um, te anegdote o. Državljanih, ki govorijo, uh, Spomnim se intervjuja z državljanom, ki je stal pred tablo v Vilsu, kjer je bil omenjen nek evropski projekt, kjer je Evropska unija investirala 2 milijona eh, evrov. Spraševali so ga, kaj Evropska unija dobrega naredi za njega, pa rekel, da nima pojma. Tako da tukaj res morali izboljšati stanje. Hvala. Gospa Vana. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa Gunnarsson, za vašo predstavitev. Pozorno sem eh, prisluhnila, prebrala sem tudi vašo izjavo o prihodnosti kohezijske politike. Kratka bom. Moje vprašanje je podobno tistemu, ki ga je postavila gospa Kril. In sicer gre za partnersko načelo, ki je seveda zelo pomembno. Tudi jaz se strinjam s tem, da bi tukaj potrebovali um, boljše izvajanje partnerskega načela, morda celo tudi njegovo zavezujočnost. Morda imate vi kaj več eh, izkušenj z izvajanjem načela partnerstva, pa še vprašanje glede neke druge teme in sicer gre za manevrske prostore lokalnih, regionalnih skupnosti. Eh, kakšna so vaša stališča do prostotrgovinskih sporazumov? zlasti recimo vaš odnos do tise, do eh, mednarodnega sporazuma o storitvah. Eh, to bo verjetno imelo veliko, eh, veliko vpliva na, region, na regionalne in lokalne skupnosti, recimo, ko gre za um, javne razpise, uh, pa tudi to bo vplivalo na uh, pravico do samoregulacije občin in pa drugih lokalnih skupnosti. Zanima me, kakšno je vaše stališče o tem. Hvala, še kakšno vprašanje? Ne, potem dovolite, da še jaz zastavim vprašanje. Najprej se vam zahvaljujem za vašo predstavitev naloga nas tukaj v odboru regije je, da prisluhnemo tudi glasu regionalnih in lokalnih skupnosti. Hvala, da ste se odeležili današnje seje. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše informacije. Dobro je, da sodelujete v naših razpravah. No, zaradi tega načela partnerstva zaradi same vidljivosti kohezijske politike. Zanima me, če bi lahko opisali svojo vizijo prihodnosti kohezijske politike. Ali tukaj vidite nek, uh, um, neko mirno evolucijo ali revolucijo. V kohezijski politiki potrebujemo stabilnost in potrebujemo tudi nekakšen dolgoročni pogled, s katerim bomo lahko eh, videli rezultate, ki nas čakajo v prihodnosti. Zanima me tukaj vaša vizija. Hvala, gospa predsedujoča. Začnimo pri lokalni ravni. Vprašali ste me, ali smo uspeli naše državljane osvestiti o različnih programih, ki potekajo v moji občini ali pa sosednjih občinah. Najprej želim povedati, da bi seveda jaz in moji kolegi lahko se tukaj veliko bolje odrezali. Ampak istočasno moram reči, da za to potrebujemo tudi več zmogljivosti. Ko govorimo o izgradnji zmogljivosti, pa gre tudi za sodelovanje civilne družbe. Eh, ne samo za upravljalne organe na nacionalni ravni. Če bi ljudje imeli več informacij, bi želeli tudi bolj intenzivno sodelovati v našem delu. Ko na lokalni ravni razpravljamo o prihajajočih projektih, že skušamo vključiti ljudi v te razprave, državljane v te razprave. Čeprav še ne vemo, ali bo ta projekt izvajan ali ne. Vseeno skušamo se pogovoriti z civilno družbo, z državljani, skušamo jim dati priložnost, da sodelujejo v razpravi. kajti ne morem najti rešitev tako, da sedim uh, v moji pisarni v občini in sama odločim o tem, kakšen naj bo ta projekt za mojo občino. Ja, to ne bo uspešno, lahko pa smo uspešni, če bomo od vsega začetka v ta proces uh, vključili široko paleto ljudi. In to je pravzaprav enostavno. Uh, sedaj se mi boste morda smejali. Ampak jaz mislim, da je najboljši način eh, za eh, širjenje novic o tem, kakšne uh, koristi nam prinaša Evropska unija, ravno ta zastavica modra z rumenimi zvezdicami. Posod, kjer imamo evropske projekte, bi morali to jasno označiti za to zastavo. Kajti za številne ljudi uh, je to edina, edino, kar povezujejo z Evropsko unijo. Lahko razpravljamo o tem, lahko postimo razprave o tem, kako velike naj bodo jagode in bi lahko nekaj več razpravljali eh, o tem, kaj lahko Evropska unija eh, naredi za nas in kaj lahko mi naredimo za Evropsko unijo. v naši mestni hiši, recimo imamo vedno izobešeno uh, zastave Evropske unije skupaj z uh, občinsko zastavo in pa z švedsko zastavo. Se pravi, pomembno je, da od vsega začetka v delo vključimo državljane, potem eh, Eh, osredotočiti se moramo na izgradnjo zmogljivosti, zato da bodo ljudje lahko del tega procesa, potem potrebujemo prepoznavnost za uporabo zastave ali pa s kakšnimi drugimi načini, s katerimi lahko pokažemo, da gre tukaj za eh, evropske projekte. Eh, torej, to so naše glavne naloge. Potem prihodnost, ali naj gre tukaj za mirno evolucijo ali za revolucijo včasih se nam zdi, da če nekaj traja tako, časa, da, tako dolgo časa, da bi potem že res potrebovali eh, revolucijo. Ampak zato, da bo za vse skupaj zadeva bolj enostavna, pa bi si želela predvsem stabilnosti. Ampak to naj bo stabilnost z veliko sprememb. Zato pa najprej potrebujemo dobro osnovo, da bomo lahko stali. Namreč tako dolgo je trajalo, eh, da smo se naučili, recimo, eh, kako uporabljati strukturne sklade, pa še vedno ne vemo, kako eh, z njimi ravnati. Torej, to nima smisla. Če bi pa imeli enak skupek pravil za vse sklade, bi imeli stabilnost, bi pa vseeno hitreje napredovali in bi ljudem lahko ponudili tudi več možnosti. Javni razpisi. Ja, mislim, da bi lahko organizirali posebno sejo, ki bi bila posvečena samo javnim razpisom. Na lokalni ravni je namreč to zelo široko vprašanje. vedno znova se ukvarjamo z vprašanjem, kako bi lahko na najbolj učinkovit način eh, oblikovali naše javne razpise in istočasno dosegli cilje za, našo, za svojo občino. Oboje treba povezati med seboj. Kot regionalna eh, političarka imam seveda svoje cilje. Vem, kaj si želim doseči. No, no, in javni razpisi so potem eno izmed sredstev, s katerimi lahko dosežemo te cilje, ki smo si jih zastavili na lokalni ravni. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj. Hvala. To je bila res zelo zanimiva razprava. Zanimivo je bilo slišati glas lokalnih in regionalnih um, organov. še enkrat hvala. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gospa Krel bo predstavila svoje eh, osnutek, eh, osnutek mnenja o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Ta predlog poznamo kot predlog omnibus. regiji v zvezi s tem pripravila mnenje. Torej mnenje o nekaterih členih, kjer imamo izključno pristojnost. Gospa Krev bo predstavila svoj osnutek mnenja. Herzlichen Dank, ich versuch das äh, kurz zu fassen. Um... Bom kratka. Hauptstoßrichtung ist ja die Vereinfachung. No, glavni cilj je seveda poenostitev finančnih pravil in s tem tudi poenostitev kohezijske politike. To v celoti podpiram in zato na tem področju tudi ni predlaganih veliko sprememb v mojem poročilu, eh, zlasti ko gre za to, kaj je mogoče poenostaviti. težava, ki jo vidim, je pri možnosti poenostavljenih stroškov. To naj bi se obvezno uporabljalo po predlogu komisije in mislim, da bi tu morali omogočiti več prožnosti za države članice in regije, kajti vsekakor je mogoče, da po treh letih eh, od uvedbe novih pravil so se vsi ravno kar navadili na to, kako je potrebno izvajati obračunavanje in če bi zdaj prišli na poenostavljen način, bi to za marsikoga pomenilo, da eh, se morajo spet eh, navaditi na nekaj novega in ali ne bi mogli s tem počakati do konca programskega obdobja. Torej tu razumem pomisleke predstavnikov regij in bi zato tu v izključila ta obvezni vidik, torej eh, bi predvidela, da je to prostovoljna možnost in bi eh, obvezno vedbo tega predstavila na kasneje. Eh, verjamem, da bo marsikdo se odločil za to možnost, ampak če bo kdo presodil, da je to za nje bolj komplicirano, potem mora imeti možnost, da se odloči drugače. In zato predlagam, da bi, bilo, bi bil ta prehod prostovolen. Sprememba, ki sem jo vnesla in ki vam jo predlagam v tem dokumentu, eh, se, torej te spremembe se v veliki meri nanašajo na tiste dele, kjer so sebinsko posegal kohezijsko politiko. Eh, enega od predlogov komisije izredno pozdravljam, gre namreč za dodatno prednostno nalogo, ki se vključuje na področju priseljevanja in beguncev. Um, gre torej za to, da bi lahko izkoriščali kohezijska sredstva tudi za sprijem in integracijo beguncev v državah članicah. Mislim, da je to zelo smotrno in da je pravi čas, da uh, tudi v, sredi tega programskega obdobja se odzovemo na nove eh, okoliščine in eh, mislim, da bi se. Tu lahko, da se tu omogoča zelo enostavna sprememba programov, tako da to ne bo povzročilo državam članicam in regijam večjih težav. Predlagam pa spremembo na področju tako imenovane small scale infrastructure, to je um, infrastruktura manjšega obsega. To se nanaša predvsem na kulturne eh, spomenike in tu komisija predlaga eh, popolno sprostitev sredstev, ki se eh, porabljajo za ta namen. Sama predlagam, glede na to, da v zadnjem eh, mandatu smo se borili za omejitev, zato ker kulturni spomeniki so sicer zelo pomemben element v Evropski uniji, ampak pravzaprav niso v pristojnosti Evropske unije. E, smo se odločili za omejitev z, eh, na določen znesek. E, vidim pa, da države članice oziroma regije povedo, pozivajo k večji prožnosti in zato bi predlagala, da opredelitev tega, kaj je infrastruktura majhnega obsega, se spremeni. Namreč predlagam, da uh, uh, bi lahko predvideli projekte do 10 milijonov evrov, ko gre za kulturno dediščino pa do 20 milijonov evrov in v dobro utemeljenih primerjih uh, bi eh, lahko eh, predvideli tudi več sredstev, tako da bi države članice imele bolj proste roke. Po drugi strani pa je očitno tudi, da ne gre za nek finančni vir, ki bi bil kar neomejen ali brez kakršne koli zgorne meje. Menim, da je to pomembno tudi za razpravo o prihodnosti kohezijske politike, kajti eh, razmišljati moramo seveda o tem, da vlagamo v prihodnost, v ljudi in eh, če malo pretiravam, da ne vlagamo samo v neke eh, stare kamne. To je pomemben signal, ki ga eh, moramo posredovati komisiji. In seveda se to navezuje tudi na razpravo o prihodnji pohezijski politiki. Verjetno najbolj drastična sprememba, ki jo predlagam, se eh, dotika povezave med Junkerjevim naložbenim skladom ter Evropsko kohezijsko politiko. Veste, da že zdaj obstaja možnost, da bi oba instrumenta kombinirali. Obstaja tudi nekaj eh, primerov, kjer je to že bilo ustorjeno, ampak komisija zdaj predlaga instrument, ki je predvsej bolj daljnosežen. Eh, In um, po mojem mnenju tu potrebujemo še dodatna posvetovanja. Predlagan je instrument, mislim, da je gospa Vana danes to že omenjala. Torej, gre za instrument sicer na prostovoljni podlagi, ampak eh, načeloma brez kakršne koli zgornje meje. Uh, Eh, lahko damo, tu lahko torej porabljamo sredstva iz kohezijske politike za Junkerjev naložbeni načrt, tudi če to nima nobene veze z kohezijsko politiko. To je in seveda je Junkerjev sklad povsem drugače opredeljen. Uh, In tu gre pravzaprav denar zopet eh, iz skupnega upravljanja nazaj v roke komisije, uh, v centralno upravljanje, čeprav v predlogu niti ni jasno povedano, če naprimer Romunija, Bolgarija ali Poljska se odločijo nameniti sredstva za ta namen, potem projekti, ki eh, se financirajo preko naložbenega načrta, se eh, zopet vrnejo tistim državam, odkuder je prišel denar eh, za. Eh, Eh, kohezijske projekte. To me spominja na tisto zelo eh, zahtevno razpravo, ki smo jo imeli v prejšnjem finančnem obdobju, ko smo želeli uh, vzeti sredstva iz kohezijske politike za eh, sklad za povezovanje Evrope, ki je sicer dober sklad, ampak države članice, ki jih je to zadevalo, so se spraševali dobro, ampak ali potem eh, dobimo nazaj tudi projekte iz tega naslova. In zelo veliko časa smo uporabili, veliko razprav je bilo potrebnih tako s komisijo in svetom, kot tudi znotraj parlamenta, da smo prišli do kompromisa, ki gre v to smer, da seveda mora biti dostop teritorijalno omogočen, ampak tak teritorijalen dostop nikakor ni predviden pri naložbenem eh, skladu. In ko gre torej za povezavo s kohezijsko politiko, moramo o tem nujno govoriti, eh, ampak tega ne moramo nekako eh, nasilo storiti. In časovnica predvideva, da sedanje poročilo Eh, hitro zaključimo in v naslovu poročila je seveda poenostavitev, poenostavitve na področju uh, Eh, kohezijske politike in seveda ne moremo bojati vtisa, da bi mi bili tisti, ki bi omejevali ali upočasnili poenostavitve kohezijske politike. Tako da sem zato, da bi vse, kar govori o povezavi med eh, EFSI-jem in eh, strukturnimi skladi, umaknili iz tega predloga. S tem bi se izognili temu, da bi se ob to spotaknili, torej bi lahko sedajni predlog podprli in potem si vzeli v miru čas, da razpravljamo o tem, Eh, kakšni so interesi kohezijske politike, na kakšen način smotrno predvideti povezovanje med obema instrumentoma in eh, to bi potem eh, pomenilo, da bi lahko oba instrumenta torej uporabljali za to, da pospešimo razvoj v državah članicah. Predlog, ki ga je komisija dala v obravnavo, še ni zrev, ni izdelan. In uh, zato uh, predlagam odboru, da ta del nekako umakne iz te razprave in da zato predvidimo poseben ločen postopek. Potem je tu še to, da zakonodaja, pravna podlaga za novi naložbeni eh, sklad sploh še ni opredeljena tako da pravzaprav niti še ne vemo, kakšna bo konec koncev odločitev parlamenta, na kakšen način se bo delovanje naložbenega sklada nadaljevalo in težko razpravljamo o povezavi med dvema instrumentama, če za enega sploh še ne vemo, kako bo prihodnje deloval. In zato upam, da eh, bom dobila soglasje za svojo zamisel in da bomo tu s komisijo lahko potem ločeno v posebnem postopku mirno in eh, razumno razpravljali izven torej, tokratnega predloga omnibus. Tako, mislim, da je to bolj ali manj vse. Ne, še na nekaj sem pozabila. Komisija je pri postopku poenostavitev eh, predvidela različno obravnavanje vlagateljev. E, po mojem mnenju iz predloga komisije ni razvidno, e, na koga se pravzaprav to nanaša in prosila sem komisijo, da čim prej, preden bomo obravnavali ta poročila, e, zagotovi ustrezna opredelitev. Do tega žal ni prišlo, Tako da sem v osnutku svojega poročila samo v uvodnih izjavah pozvala komisijo naj eh, predloži opredelitev in upamo, da bomo do konca eh, roka za vložitev predlogov spremem eh, te informacije dobili, kajti sicer se mi zdi zelo težavno in se mi tudi ne bi zdelo, da gre za poenostavitev, če človek ne ve jasno, ali sodi med vlagatelje, za katere velja ta določen postopek ali ne. In če torej ne, ne bo niti vedel, eh, na kakšen način eh, se bo njegov projekt vrednotilo. Tako da eh, prosim komisijo, morda bomo še danes dobili kak odgovor, da nam zagotovi to opredelitev. Zelo se veselim sodelovanja s pročevalci v Senci. Že ta teden predvidevamo prvo srečanje. Eh, in bi lepo prosila, da pri predlogih sprememb, ki jih nameravate vložiti, vsaj upam, da upoštevate, da ne. Eh, želimo zdaj posegati ali spreminjati celotne uredbe, ampak da se moramo res osredotočiti na tiste točke, eh, ki jih obravnava komisija v svojem predlogu. Veselim se tudi vaših komentarjev in seveda dobrega sodelovanja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nisem na začetku omenila, da imamo dve opcije za predloge sprememb. Prvo, lahko predlagate predloge direktno regijo za finančni del in tudi za člene, ki sodijo v našo izključno pristojnost. Torej, te dve vrsti predlogov lahko uložite na odboru regije. Kar pa se tiče drugih členov, za katere so uh, pristojni druge eh, odbori, e, to so pa za zaposlovanje Agri, Tren in Intre. Naši člani so vabljeni, da svoje predloge pošljajo direktno, neposredno, torej tem odborom. To, eh, te bojo pa potem bili vključeni v vse njihove postopke in poročila. To je eh, tukaj eh, rok za naše predloge sprememb 3 popovdne 7. marca v torek. Torej en, od sedaj, eh, en teden od sedaj imate možnost za vložitev predloga sprememb na odboru regije. Eh, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, gospod Nistelroj, za začetek. Naj vam čestitam, gospa Eh, predsednica, za res odlično vodenje tega popovdneva. Mislil sem, da bom eh, res začeli o peti uri, ampak sedaj se to dogaja že prej. To je zahvaljujoč vašemu prispevku. Bom torej čim krajši. Kot smo slišali že v razpravi z komisarko, nekaj se dogaja pri pozicioniranju sklada EFC in eh, s, s našimi skladi. Eh, dva instrumenta sta popolnoma drugačna med seboj. In kot je komisarka rekla, ni nobenega geografskega kriterija pri tem. Ampak, če bomo skočili v EFSI, nasplošno bo to na koncu vendarle geografski kriterij. Ni nobenega razloga, da bi, dali, da bi nekdo dal 10% svojega denarja v tak eh, kombiniran projekt. Eh, v lahko to vnesete v, finan v finančni inštrument, ki potem eh, črpa sredstva iz eh, EFSI-ja in naših skladov. Ampak na koncu koncev taki produkti eh, morajo vstopiti v vaše regije, sicer se ne boste odločili za tako naložbo. Lahko eh, iz. Eh, Eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj, črpate sredstva, za, dajete sredstva za projekte, za katere ne veste, kje bodo izvedeni. In velik eh, prednost našega regionalnega črpanja je ravno ta koordiniran pristop. To smo slišali danes popovdne, govorimo o ljudeh, o eh, človeških potencijalih, o infrastrukturi, o podjetjih in to vse skupaj. Eh, zahteva dobro pripravo, sistematično obravnavo in tako dalje. Zato bi si želel izvedeti več, eh, tako kot eh, gospa Kril. Kako daleč lahko gremo, to je vprašanje. In še vedno EFSI sklad obdržimo v okviru perspektive oziroma vprašanje SRR eh, održimo eh, v okviru njenegove perspektive, pri tem pa ne zavrnemo prenebatne sklade, privatne vire denarja, EFSI eh, sklad in druge. Mogoče bi lahko predlagali predloge sprememb, ki bodo ta teritorijalni pristop bolj prinesli v prakso. Spomnim se, ko sem pripravil to mnenje o EFSI-u bil sem poročevalec. Rekel sem, poglejmo, kako deluje, pozberimo nekaj izkušenj in ugotavljamo, če je treba pravila spremeniti. Takrat sem bil takega mnenja, podpiral sem sinergije. Ampak, eh, če bili ti eh, projekti kot neke eh, češnje na turti, ki bi jih metali na sem in tja, potem to ne bo pravi način. Jutri imamo sestanek in. Mogoče bomo na koncu lahko rekli, da bi se lahko 10-13 eh, odstotkov eh, sredstev iz eh, SRR preneslo v sklad ESI. To je že, ven, še, že sedaj možno po naših pravilih. To bi znalo biti zanimivo. Važno je naš, najti rešitev, ne pa čakati razprava o naslednjem programskem obdobju. Po mojem mnenju sklad EFSI se bo nadaljeval in razširjal, enkrat celo krepil. In po moje najboljše začeti delovati in ujeti vlak med tem, ko vozi mimo, ne pa potem teči za njim, ko je že šel mimo. Sed... In druga stvar, ki me tudi zelo zanima. In res sem bil vesel, ker je danes komisarka rekla, da si želi akcijskega načrta za eh, vidnost. Eh, obljubila je, da ga bo pripravila za komunikacijo. In pogledal sem, v katere amadmaje lahko rahlo spremenimo v tej luči. Ehm, to, kar se dogaja sedaj, tudi ko se projekt zaključi, kot je komisarka rekla, počasi, včasih ni tistih evropskih zvezdic, ampak to ni nobena komisarka komunikacija. To je eh, samo označba, da se je to financiralo z evropskimi sredstvi. Ampak jaz mislim na strukturne sklade, eh, ki, eh, katerih rezultati se vidijo čez 4 ali 5 let. In to je čas, takrat moramo uh, prisluhniti tistim, ki so imeli koristi od naših naložb. Uh, ne gre le ob zaključku nekega projekta, ampak poznaje, ko ta prinese koristi. In tukaj vidim možnosti, da nekatere predloge spremem položimo. Pa tudi strenjam se, da je, mm, kot so zeleni rekli večkrat, da moramo določene stvari črtati in da moramo dobro razmisliti o kombinaciji sklada EFSI za drugimi skladi poskusimo sodelovati najbolje, kar znamo. Hvala. Hvala. Uh, gospa Tomažič, naslednja uh, poročevalka v senci. Hvala. Uh, podpiram predlog poročevalke Krel uh, glede ravnovesja med spodbujanjem delnežnikov, ki so pripravljeni v uporabo poenostavljenega obračunavanja stroškov brez kaznovanja tistih, ki na to še niso pripravljeni. Z, uh, Eh, kot regi moramo uh, pokazati razumevanje za uh, kapacitete in možnosti v državah članicah. Vemo, da poenostavitev v eni državi članici ni nujno poenostavitev v drugi državi članici in kot odbor moramo bolj soglasno in transparentno oblikovati stališča glede ključnih vprašanj v naših pristojnosti. Pri prvi izmenjavi mnen o omnibusu uh, v januarju leto se je poročevalka sre, uh, eh, strenjala, da regi še ni definiral do kakšni meri bo uh, poenostavitev v kohezijski politiki res olajšalo proces in uh, kako se lahko to vzpostavi, ne da bi se uh, dodatno zakomplicirala procedura in to in negativno vplivalo na države članice z namenom doseganja fleksibilnosti in uh, ravnovesja, se uh, predlaga tudi, da se ohrani omemba in strukture manjšega obsega in da se ne poveča zgornja meja za povezano podporo. To so predloge sprememb 1, 8 in 9. Take omejitve ne bodo prinesle poenostavitev, ampak bodo negativno vplivali na e, mnoge države članice. Po mojem mnenju je komisija v svoj predlog že vnesla potrebna poenostavitev in Fleksibilnost. Predlog eh, prinaša poenostavitev infras, uh, ulaganja v infrastrukturo uh, za trajnostni razvoj in kulturne namene. Pri tem pa uh, je treba upoštevati vpliv na okolje in ocene. Uh, turisti, lokalni. Uh, prebivalstvo imajo različne interese, odvisno je, ali so uh, lokalni prebivalci odvisni od um, dohodkov iz turiza. To lahko prinaša negativne učinke v prostoru. Uh, v modernih uh, turističnih trendih uh, niti resursi, niti prebivalstvo, niti gospodarstvo niso imuni na dogajanja okrog uh, sebe. Pri tem je treba skrbeti na, za trajnostni razvoj razvoj turizma, tako da nekontrolirani razvoj ne uniči resurse, ampak jih ohrani za naslednje um, generacije. V tem eh, mnenju je tudi predlog komisiji, da poda poseben predlog za povezovanje eh, med eh, SFR in uh, eh, e FC v izven tega predloga. Ob tej priliki bi prozila poročevalko, da malo razloži, kako si predstavlja bodoče delovanje teh dveh skladov. Hvala. Najlepše hvala. Jaz sem naslednja poročevalka v senci, torej sama bom predstavila nekaj mojih mislih o poročilu. Sprva se zahvaljujem gospe eh, Krel, kajti to mnenje je bilo pripravljeno pod velikim pritiskom, eh, časovnim pritiskom, pa tudi veliko pričakovanj je bilo eh, v našem odboru in drugih odborih v parlamentu. Danes je pred nami osnutek eh, mnenja za odbor regi, to je dobra osnova za razpravo in prepričana sem, da bomo skupaj našli rešitve, skupaj z poročevalci in poročeval, poročevalko in poročevalci v senci. Eh, strinjam se, da je treba eh, še veliko narediti na strani vseh deležnikov, da bi uh, poenostavili uh, izvajanje uh, um, strukturnih skladov in jih povezali z EFSI-jem in drugimi finančnimi inštrumenti. Um, ravno tako je očitno, da je veliko sprememb nastalih uh, zaradi dela na, skupine na visoki ravni za poenostavitev v okviru komisije. Bom kot predsednica oziroma poročevalka v. Um, v senci. Eh, bi eh, predvsem eh, izpostavila zmanjšanje administrativnega bremena, pa tudi ohranjanje omembe infrastrukture manjšega obsega v uredbi o e SRR in istočasno z dviganjem zgornje meje za z njo povezano podporo. To uh, pomeni tudi večjo fleksibilnost za reprogramiranje programov in popolnoma podpiram vaše mnenje v tem smislu. Podpiram tudi predlog spremembe za poenostavitev pravil in uh, kombiniranje FC uh, eh, sredstev z finančnimi inštrumenti, tako da bi prišlo do. Uh, več investicij in da bi se mobiliz mobiliziral eh, privatni kapital oziroma financiranje. Na ta način v bistvu bi lahko našli rešitev, kot pravi gospod Nilstroj, kajti um, ne moremo preprečiti uh, vključevanja zasebnih investitorjev. Torej, iskati moramo uh, komplementarnost med dvema vrstama inštrumentov. V tem smislu je pomembno izvajati predloge eh, komisije čim prej, se pravi brez zamude. Kajti, če se odločamo za prihodnjo eh, zakonodajni predlog, potem lahko izgubimo celo eno leto v razpravah. Mogoče bi to eh, to priložnost z delom na omnibusu lahko izkoristili v ta namen. Toliko z moje strani in sedaj dajem uh, besedo gospe Vani kot naslednji poročevalki v senci. Ja, hvala predsedujoča. Tudi v mojem imenu najlepša hvala za predlog. Eh, v veliki meri se strinjam z vašim eh, mnenjem, tudi glede na to, kar ste ravno kar predstavili, Eh, kaže, da e, mislim, da se naša mnenja ne razlikujejo, tudi kar zadeva črtanje člena 30a, torej gre za neomejen prenos eh, strukturnih skladov v druge instrumente, zlasti EFSI. No, veliko krat sem že povedala, zakaj zeleni nas protujemo uh, Eh, tej rešitvi. Mislim, da to ogroža kohezijsko politiko kot tako in mislim, da je prav, da tu kot eh, odbor zauzamemo trdno stališče. Eh, prosili bomo še za eno črtanje in sicer člen 39a gre za obveznost poročanja, ki naj bi jo zmanjšali eh, zaradi pravila EFSI-ja, ki so bolj ohlapna. Eh, tudi eh, več, o tem sem že večkrat govorila, tako da zelo na kratko, eh, po našem mnenju, EFSI nima ustrezne strateške usmeritve in eh, ga zato po, mojem, po našem mnenju ne bi smeli povezovati na tak način s kohezijskimi sredstvi in tudi poročanje, kot ga predvideva člen 39a, pomeni poslabšanje. Eh, no, sicer bomo še nekaj eh, predlogov uložili tudi pri členu 62 eh, deljeno upravljanje in sicer deveta točka, tu gre za povezovanje skladov z skladom EFSI. Eh, zelo smo kritični do tega povezovanja, ker smo seveda prepričani, da visoki standard kohezijske politike eh, ne smemo žrtovati na račun bolj tržno usmerjenih instrumentov. Kot rečeno, eh, zeleni smo zelo kritični do finančnih instrumentov in to bo vodilo v nekaj predlogov sprememb. Podpiram to, kar ste povedali in kar je pozitivnega pri tem novem predlogu. Eh, torej nove možnosti financiranja za begunce in priseljence, to izredno podpiramo. In tudi sicer se vsaj sama veselim eh, dobrega in plodnega sodelovanja in prihodnega sestanka poročevalcev v senci. Hvala lepa, gospa eh, Demato, naslednja poročevalka v senci. Eh, glede omnibusa in zakonodajnega predloga komisije uh, zadeva uh, tudi Italijo, ki ima ogromno izuzeti. Uh, Zelo je pomembno, da ocenimo vsak posamezen predlog v luči transport, transporta in, drugih, in z drugih vidikov. Ampak omenimo, omejimo se na našo pristojnost Eh, zahvaljujem se kolegici eh, za pripravo tega mnenja. Pri eh, 262. členu predlagamo bolj pospešeno postopek v povezavi z skladom za solidarnost, kar je lahko ključno za eh, pomoč eh, prizadetim v eh, krizah in zaradi povezave oziroma se povezavi z, med posameznimi členi. 264. člen boj proti revščini in diskriminaciji, sprejem in in integracija uh, beguncev in priseljencev. Uh, tukaj se ne smemo osredotočiti samo na posamezne države članice in regije in ne smemo ošibiti kohezijsko politiko. Uh, ta, uh, to breme je treba razdeliti enakomerno na ramena vseh, na vse države članice. Pri enem členu se ne strinjam z 265. členom poenostavitev stroškov eh, in kombiniranje prispevka z finančnimi produkti eh, je v eh, je nekaj, kar nam ni pravzaprav všeč. Gre za kombinacijo EFC e in EIB. Tukaj so tveganja zelo visoka, čeprav naj bi šlo za sinergijo. Eh, denar uh, se premešča iz uh, um, kohezijske politike, uh, iz struktur, uh, ki že leta obstajajo uh, in ki bodo zaradi EFSA uh, ošibljene. Uh, zato je važno, uh, ko gre za take kombinacije, to uh, zavrniti, kajti to je nesprejemljivo, uh, ker bo bistveno um, izpodkopalo uh, splošno kohezijsko politiko. Najlepše hvala, ali obstaja še kakšen drug komentar, bi kdorkoli še kaj dal, želel dodati, če ne, predstavnik uh, Evropske komisije, kdo si želi govoriti? Hvala. Hvala, uh, gospa predsednica, hvala uh, gospe Krel in poročevalcem v senci. Uh, eh, najlepše hvala, da ste opravili to delo v zelo kratkem času. To zelo cenimo. Naš skupni cilj je seveda, da se predlog omnibus spreme v čim krajšem času. V celoti smo zelo zadovoljni z opravljenim delom in pripravljenim mnenjem. Uh, osnutku mnena predlagamo, da se eh, izključijo vse povezave med eh, skladom eh, EFSI eh, in eh, e SSR iz omnibusa. Eh, pravzaprav Eh, si želimo, da se eh, te prelogi ohranijo, tako da bi se lahko ti skladi med sabo kombinirali v smislu doseganja skupnega investicijskega načrta za Evropo, tako da se spodbudijo investicije, ki bodo prinesle večjo rast in eh, delovna mesta. Naj izpostavim, da za našega vidika je to zmagovalna situacija za obe strani. Prvo, sposobni bomo Eh, razširiti vpliv Evropskega eh, eh, sklada za strateške naložbe, torej EFSI, in boljše pa bomo dosegli po kritost z strukturnimi skladi in tako zmanjšali um, profil uh, tveganj in projekti bodo na ta način bančno zanimivi, kar sicer ne bi bilo doseženo, pa tudi pri strukturnih skladih po našem bi to pomagalo regionalnim oblastem, ker bodo tako uh, bili sposobni pritegniti več eh, zasebnega uh, investiranja uh, za, potrebe lastne, za lastne potrebe. Uh, Trenutno so strukturne eh, skladi premajhni, da bi pokrili vse finančne eh, potrebe. Eh, če potrebujete še kakršne dodatne eh, zagotovile oziroma razlago od Evropske komisije, smo vam na voljo. Dobro smo pripravljeni razložiti prednosti. Čez dva dni bomo imeli tehnični sestanek z eh, člani vašega odbora, kjer bomo bolj natančno pr razložili pr eh, prednosti te nove kombinacije. To bo gotovo eh, prvi korak in v smeri našega obveščanja in boljše komunikacije. Potem pa še druga zadeva kolikor vem o tem, poteka razprava na tem odboru regij in sicer uporaba eh, poenostavitve, eh, poenostavljenega obračunavanja stroškov. Eh, to je ali naj bi bile te, te postopki obvezni pod določenimi pogoji ali ne. Eh, ker ti lahko bi se na ta način bistveno eh, zmanjšalo administrativno bremo eh, tako za upravljalske organe kot za koristnike oziroma upravičence. Zanima nas, kakšne so vaše zamisli na tem področju, pa ne le za trenutno programsko obdobje, ampak tudi za prihodnje. Važno je zauzemati se in. in podpirati to novo opcijo, tako da gremo vedno bolj v smer, kjer bo manj administrativnega bremena za upravičence. Tukaj se bom ustavil in seveda pripravljen sem odgovoriti na vse vprašanja, ki jih boste imeli. Eh, hvala, najlepše hvala, čisto da si sama razložim, če sem to eh, prav vedela. Vas lahko nekaj vprašam. Omenili ste tehnični sestanek. To je tehnični sestanek za, poroče, za poročevalko. Ja, ja. E, ja, gospa Krel, vaša beseda. Ja, jaz sem prosila za nekaj dopolnilnega pouka, uh, kar uh, zadeva te točke, da bi lahko tudi sama vložila predloge sprememb. Imeli bomo tehnični sestanek za vse poročevalce v senci v zvezi s finančnimi instrumenti. To je predvideno kasneje, zdaj že pripravljamo, ampak to ni to, kar se dogaja pa jutrišnjem. Če bo prišlo še do kakega sestanka, tega ne vem. Eh, vem pa, da se bom jaz sestala s komisijo za to, da bomo razčistili še nekaj vprašanj. Še enkrat bi ponovno opozorila na naslednje. Eh, želela bi izključiti poglavje o povezavi med eh, kohezijskimi in strukturnimi skladi in EFSEM. Ne želim izključiti Eh, zavlačevati s to temo, želela bi, da to obravnavamo čim prej, samo da to obravnavamo izven postopka omnibus, kajti mislim, da bomo enostavno potrebovali več časa za to, da eh, temeljito preverimo, ali je res možno, da države članice, ki Eh, pravzaprav vrnejo določena sredstva komisiji, imajo koristi od teh projektov in da obstaja postopek, eh, ki zagotovi, da bodo regije vključene v odločanje o tem, kako, priti, kako vrniti nazaj ta denar. In da bomo tu našli ustrezne formulacije, bomo potrebovali več časa, kot nam ga omogoča postopek omnibus. Uh, iskreno rečeno, eh, pravzaprav eh, zelo hitimo, da bi to eh, spravili skozi parlament. Vidite, da tudi sama nisem vložila predlogov spremem, kar zadeva proračunska pravila, ker mislim, da je to naloga odbora za proračun in odbora za proračunski nadzor in da so tam dovolj pametni, da bodo odgovorno te spremembe tudi predlagali. In zato sem se sama osredotočila samo na tiste točke, ki so dejansko eh, stvar eh, našega odbora za regionalni razvoj, kjer imamo izključno pristojnost. In tudi ne želim eh, kakorkoli zavlačevati. Mislim, da je prav, da na čim več področjih uvedemo poenostavitve. In se ne gre za to, da že zdaj ne bi bilo mogoče kombinirati kohezijskih in strukturnih skladov z EFSI-jem. Torej, ničesar ne ustavljamo ampak mislim, da je precej argumentov za to, da eh, če želimo biti odgovorni, če želimo razumno delovati, da moramo biti previdni in da zato, da ne bomo čez eno leto ugotovili, da to ne funkcionira. Tistih nekaj tednov časa pa mislim, da si res lahko vzamemo in bi si jih morali vzeti zato, da bomo eh, zlasti spričo količine denarja, za, kar, za katerega gre, eh, sprejeli res ustrezno strokovno odločitev. In zato vas res prosim in eh, tudi jutri na sestanku pračevalcev v Senci se lahko še o tem pogovorimo. Torej, res, res bi bila zelo vesela, če bi podprli ta predlog, da bi iz sedanjega postopka to umaknili. Komisija lahko isti predlog jutri še enkrat uloži samo izven procesa omnibus, eh, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Ne gre za eh, neke malenkosti, gre za milijarde. Eh, Eh, ki jih moramo eh, odgovorno porabiti eh, in zato mislim, da ne moramo tega rešiti kar tako malo pa vprek. Mislim, da je komisija v zadnjih tednih nam ostala dolžna še nekaj pojasnil in včasih imam občutek, da ustvarjamo instrument, ki bolj podpira Evropsko naložbo, investicijsko banko, kot pa uh, Eh, nek instrument, ki bi podprl kohezijsko politiko in razvoj v regijah. No, seveda mi lahko dokažete, da nimam prav, ampak lepo prosim, eh, ne v neki eh, horuk akciji tukaj. Res bi želela, da si vzamemo dovolj časa za intenzivno razpravo. Hvala. Please, ja, poskušali bomo našti odnos z EFSI-jem, to je res pomembno. Ampak eh, res je treba biti tudi hiter, kot ste rekli. Koliko časa sem slišal eh, z strani EIB, da blending, eh, povezovanje dveh različnih sistemov je dobro, lahko kar vse pomešamo, ampak to je neumnost. Imamo dva sistema. In če želimo biti bolj natančni. In pri tej zakonodaji lahko uh, eh, definiramo neke uh, smeri, kamo želimo iti in potem razmišljamo o razširitvi EFSI-ja. Ampak moramo imeti neko odgovornost pri tem. Komisarka je rekla, ja, če gremo v eno smer, Ja, bomo naredili korak v to smer, ampak nekaj bomo želeli nazaj za povračilo. To pa ni noben blending. Um, gre za jemanje sredstev iz kohezijskih uh, skladov in potem uprena, njihovo prenašanje v neke inštrumente v okviru EFSI-ja ali bo potem ta denar prišel nazaj v regije. To, uh, ta, preboj je treba res narediti, to je zelo pomembno za obdobje po letu 2020. Eh, kajti, če, se bodo, eh, če bo sklad EFSI se še vedno nadaljeval, eh, se lahko države članice potem na koncu odločijo, da bodo raje uporabili metodologijo EFSI. Preostanek tega obdobja uporabimo za to, da naberemo izkušnje. Če mi ne bomo stvari definirali, mogoče bo kdo drug bil to bolj sposoben narediti. Imamo kohezijski pristop, uh, ampak če se bo podaljšal EFSI, če se bo razširil, potem lahko v njega vključimo ta teritorijalni pristop. Uh, kot vidim, jaz sedaj strani komisije slišim, uh, ja, potrebujemo več teritorijalne uh, uravnovešenosti. Lahko smo pa res tukaj veliko bolj odprti. Ampak poskušamo dobiti sedaj kratkoročno čim več iz tega. Najlepša hvala. Kot kaže na jutrišnjem sestanku, bo res zelo zanimivo in korisno. Torej, nadaljevali bomo to razpravo jutri. Imamo sestanek poročevalcev v senci. Torej. Eh, in lahko to nadaljujemo. Najlepše hvala za to razpravo, hvala za predlog. In sedaj eh, še sedem dni imate na voljo za vložitev predloga sprememb. Naslednja točka dnevnega reda je razno. Ja? Ni ničesar podrazno. Dobro, naj vas spomnim, naša naslednja seja bo ponedeljek 20. marca od 3. popovdne. In 21, v torek 21. marca ob 9. zjutraj do povdne. In nadaljevali bomo do 18.30 popovdne ali zvečer. S tem zaključujem javni del um, seje uh, odbora za regionalni razvoj in sedaj nadaljujemo z uh, sejo koordinatorjev. Tisti, ki niso vabljeni na sejo koordinatorjev, vas vljudno prosim, da zapustite dvorano.